Buenas tardes. Dober dan. Dober dan vsem skupaj, dragi kolegi. Dober dan, bomo začeli. Točka ena. Sprejetje dnevnega reda predlagali, da se mi naj predlagam, da sprejmemo naslednjo spremembo za današnji dnevni red, točka 9, poročilo gospoda Koelja o širitvi šengenskega pravnega reda na Bolgarijo in Romunijo. No, poročevalec eh, ne bo prišel tako, kot je bilo mišljeno zaradi težav v um, letalskem prometu. In potem še točka 10. Te dve točki predlagam, da ju predstavimo na naslednji sestanek odbora Libe, saj potrebujemo poročilo v vseh jezikih. Če nimate nič proti, bomo sprejeli te spremembi. Gremo naprej. Točka 2. Napovedi predsednika. Sporočila predsednika. Najprej naj izrazim svoje zadovoljstvo z izidom um, delegacije Libe v ZDA. Kmalo boste dobili poročilo. To je bila delegacija Libija, ki je šla v Washington. Imeli smo zelo plodno, plodne razprave in z našim delom bomo omogočili parlamentu, da naj sprejme pomembno rezolucijo. In v tem kontekstu menimo, da je zelo zanimivo, to, kar je predsednik, ZDA, podpredsednik ZDA Joe Biden povedal na plenarki prejšnji teden. In kot veste, je prvi krok pogajanj z ZDA o prihodnem sporozumu TFTP se bo začel danes in jutri. Gospod Reinhard Pribe, direktor komisije, bo 12. maja poročal političnim skupinam o izidu prvih pogajanj prvega kroga pogajanj o TFTP. Takrat bomo imeli priložnost, da se o tem pogovorimo z komisarko Malmstremovo na naših prihodnjih sestankih. Gremo naprej na točko 3. Komisarka Malmstromova bo predstavila trenutno in nedavno delo komisije na njenem področju odkar je eh, začela delo nova komisija. Komisija Malmstromova je prosila naš odbor za izmenjavo mnen o nedavnih dogodkih glede tega, kar je njeni pristojnosti in nas seveda zelo zanima, kaj nam bo povedala. Na to pa bomo imeli priložnost za izmenjavo mnen. Gospa Malmstromova, beseda je vaša. Hvala, predsedujoči. Dragi člani, dragi poslanci, včasih mi, da sem tu, čeprav sem nekatere med vami že srečala, poročevalce in poročevalce v senci, pa sem danes prvič, da se lahko srečam s celotnim odborom. In zelo sem vesela, da sem tu in upam, da nisem zadnjič tu, upam, da bomo imeli večkrat priložnost se takole skupaj pogovarjati. Nova komisija je sedaj začela delati. Komisija, parlament in svet si prizadevamo, da bi začeli delati v novem okviru Lizbonske pogodbe in da bi torej začeli s tem novim delom. Vi ste sedaj še bolj močni v svoji vlogi so, so zakonodajalca in upam, da bomo čim bolj plodno sodelovali komisija, svet in parlament se morajo osredotočiti na vsebino stvari in se manj ukvarjati s postopki in s formalnimi vprašanji. Imamo veliko dela pred sabo, veliko stvari želimo doseči na področju PNZ in res si želim nadaljnega sodelovanja z vami. Naj vam nakratko predstavim, kaj smo storili, kaj pripravljamo in katera so tista težavna področja, kjer res računamo na vašo pomoč v prihodnosti. Kot veste, sva s podpredsednico Redingovo predstavili akcijski načrt glede štoklomskega programa, ki izpostavlja široko agendo za najn mandat in veliko dela je pred nami. To je seveda tudi odvisno od odločitev ministrov, ki so jo sprejeli lani decembra, prav tako pa to tudi odgovarja željam evropskih državljanov. Vi ste, upam, dobili ta akcijski načrt in z veseljem se bom z vami pogovorila o njem. Sedaj ali pa kdaj kasneje. V prvem mesecu svojega mandata, sedaj sem na svojem delovnem mestu že tri mesece. No, prvi mesec sem dobila več predlogov in veseli me, da sem lahko eh, predstavila vam in javnosti nekaj, kar se mi zdi pomembno. To je akcijski načrt o mladoletnikih brez spremstva. To sem predstavila prejšnji teden in to je zelo pomembno za nas, za svet, pa tudi za številne nevladne organizacije, in s tem se moramo skupaj, eh, tega se moramo skupaj lotiti. Tu želimo skupni eh, pristop in želimo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in upoštevati tudi ehm, konvencijo o človekovih pravicah in pravicah otrok. Akcijski načrt ugotavlja, katere so glavne točke, preventiva, sprejem, identifikacija, Eh, trajnih rešitev. Želimo si konkretne ukrepe, ki niso omejeni le na imigracijsko politiko, temveč tudi na, tudi na izvor oziroma eh, razlog za imigracijo. Komisija je tudi sprejela letno poročilo o imigracijah in azilu. To poročilo predstavlja razvoj zavez, ki so bili sprejeti pod francoskim predsedstvom. S tem se izvaja eh, pakt za azil in s tem se tudi utemeljuje program za prihodne leta. Izkazalo se je, da smo dosegli določen napredek v EU, vendar moramo še marsikaj postoriti. Predlagala sem tudi, da predstavimo predlog glede agencije Frontex zato da bi okrepili Frontexovo operativno zmogljivost, da ima lahko svojo opremo, svojo mejno stražo in da je lahko bolj neodvisen pri koordinaciji operacij. In prav tako zavezuje države članice, da ko se enkrat odloči sodelovati pri operaciji, tudi dejansko morajo um, dati na voljo osebje in opremo in tu res uh, eh, lačujem našo podporo glede tega predloga. Potem še nekaj glede SIS-2 in VISA. No, gospod Kovelja verjetno ne more priti zaradi pepela, no, z njim sva tesno sodelovala. Tu smo imeli pozitiven izid pri testu Milestone 1 in tega se Eh, veselimo, prav tako pa smo veseli um, sklepo sveta PNZ iz aprila. Sedaj pa moramo nadaljevati z delom. Um, nameravamo predstaviti časovnico glede proračuna. To bomo predstavili čez nekaj tednov, junija, na svetu PNZ. Želimo tudi ugotoviti, kakšne bodo sistemske zahteve glede tega in to vključiti tudi v v test eh, Menik 2, ki bo potekal jeseni. No, šele na to bomo lahko potrdili proračun. To bo vredno konec julija, če ne pa oktobra po poletnih počitnicah. Glede visa, imeli smo testno kampanjo. Tu je prišlo do zamud leta 2009, vendar smo ponovno začeli s testi aprila 2010. Rezultati so zaenkrat dobri in verjamemo, da bo naš pogodbenik do konca maja uspešno zaključil testno fazo. O tem vas bomo še naprej obveščali, torej vseh korakih na tem področju na odprt in transparenten način. Prav tako sem ponosna, da sem lahko malce predstavila dva predloga, ki sta mi zelo blizu. In sicer eh, boj proti trgovini z ljudmi in predlog o eh, boju proti eh, zlorabi otrok in otroški pornografiji. To so grozljivi zločini, ki so tesno med seboj povezani in tu potrebujemo res, resen odziv EU, zakonodajni okvir in stroge kazni. Moramo dati jasen znak, da bomo storili vse, kar lahko. Na tem odboru ste že imeli prve zmenjavo mnen in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami in svetom, da bi prišli do sprejetja teh predlogov. No, še nekaj glede mojih prihodnih prioritet. Najprej glede zakonitih migracij. Globalizacija omogoča ljudem, da se premikajo bolje preko meja. Tu seveda nastajajo odločeni izzivi, In dobro upravljanje migracij je zelo dobro in tudi koristno. Eh, migracija lahko tudi znatno prispeva k ekonomski zmogljivosti EU. Pred poletjem bomo predstavljali dva predloga o začasnih delavcih, sezonskih delavcih in o napotenih delavcev znotraj podjetij torej ko gre za transfere med državami EU in s tretjimi državami. In s tem seveda tudi želimo doseči cilje EU 2020. Tudi to je del te strategije. Še nekaj v zvezi z migracijami. Še en cilj, ki sem ga izpostavila, je to, da želimo okrepiti solidarnost med državami, članicami. Nekatere države se soočajo z velikimi pritiski, migracijskimi pritiski in prosila sem svoje službe naj preučijo, kako je potekal pilotski projekt na Malti, kjer smo imeli projekt glede eh, to vrstne solidarnosti in potem bomo videli, ali bo to dejansko lahko postal mehanizem, ki se bo uporabljal na redni eh, osnovi. Potem še nekaj glede vizumov. Sedaj sodelujemo z Bosno in Hercegovino in, Albani in, in Albanijo, zato da bi dosegli odpravitev vizumskega režima. Mislim pa, da so vas o tem obvestili na odboru Libe pred tema tednoma. Upam, da vam bom kmalo lahko predstavila tudi zakonodajna predloga glede tega. Julija bom predstavila sporočilo, kjer bomo predstavili Uh, ukrepe glede boja proti terorizmu in kateri izzivi so še pred nami. To je pomemben predlog. Uh, parlament nas je prosil za to in to moramo storiti preden sprememo nadaljne predloge. To je gotovo eden najpomembnejših izzivov, s katerim se soočamo v Evropski uniji. Pripravljamo sporočilo o notranji varnosti strategiji. To bomo predstavili uh, jeseni in tu bomo upoštevali to, kar so eh, ministri za PNZ dejali na svetu februarja. Upoštevali bomo štokomski program in ugotovili bomo, kaj lahko storimo za to, da se lahko skupaj borimo proti to vrstnim grožnjam, kako lahko uh, zagotavljamo uh, varstvo človekovih pravic in tako naprej na, evro, na evropski ravni, kako lažje identificirati grožnje in imeti skupen evropski odziv. Veselim se tudi vašega sodelovanja na tem področju. Potem je tu še razprava o TFTP. Nekateri ste se ravno vrnili iz Washingtona. Upam, da ste imeli dober študijski um, program v Washingtonu. O tem smo se pogovarjali tudi na plenarki. No, nekateri žal niste mogli priti na plenarko zaradi vulkana. E, tesno sem sodelovala e, na tem področju s poročevalko in poročevalko v senci. Mandat sveta, ki še ni bil formalno sprejet, saj ima e, Združeno kraljestvo parlamentarni pridržek. Vendar kljub temu smo začeli se že neformalno pogovarjati z ZDA, zato da lahko čim hitreje začnemo formalno pogajanje. Ta pogajanja bodo gotovo te težavna, vendar pripravljena sem priti v parlament in vam poročati o tem, takoj, ko se kaj zgodi. No, glasovali ste tudi o rezoluciji o PNR in predstavljamo sporočila tudi v zvezi s, tam, s tem. Torej, predstavljala bom vse možnosti izmenjave informacij, pa je pa seveda pomemben del tega. Evropski parlament je glede tega zelo konstruktiven in kmalo bom predlagala svežen glede PNR. To bo najprej sporočilo evropske zunanje strategije glede tega. Druga točka bo, bo uh, pogajalski mandat za, za pogajanje z ZDA in z Avstralijo, potem tretjič s Kanado in potem bomo na koncu predstavili še predlog glede PNR-ja. Glede teh pobud uh, sedaj trdno delamo in upamo, da bomo lahko k malu predstavili te pobude. Naj predstavim še nekaj kompliciranih dosijev, na katerih bomo morali skupaj sodelovati v prihodnih tednih. Zlasti glede azilnega svežnja in enotnega dovoljenja. Kot veste, je za mene zelo pomembno, da bi imeli skupni azilni sistem, ki bi bil učinkovit in pošten. To je gotovo ena prioritet komisije. Ni spremljivo da v Evropi, kjer imamo toliko skupnega, pa so razlike glede pridobivanja azila uh, tako velike, glede možnosti pridobitve azila. To ni sprejemljivo. Ni sprejemljivo, da prosilci za azil se obravnavajo tako raznoliko. In komisija je že dolgo tega predstavila predlog za harmonizacijo azilne politike na evropski ravni. In tu smo se osredotočili zlasti na poštenost in enakopravnost. Hvala parlamentu za podporo glede tega predloga. Prav tako imamo podporo za Evropski azilni urad in hvala za delo gospe Lambert. Določeni predlogi so tu seveda zelo uh, težavni določeni elementi skupne azilne politike so takšni, da predstavljajo težave. Moramo se osredotočiti ravno na te težavne elemente in ugotoviti, kako lahko um, gremo naprej. O tem bi se da pogovorila z vami, pa tudi s prihodnim belgijskim predsedstvom, zato da bomo res dosegli nek napredek pri teh res zapletenih vprašanjih. In eh, zanima me tudi vaše predloge glede tega, kako bi lahko šli naprej. Potem vprašanje ponovne naselitve. Evropska unija lahko marsikaj stori na tem področju in si deli odgovornosti tudi s tretjimi državami. Komisija je tu predlagala skupni program ponovne naselitve in to je povezano z zunanjo dimenzijo azilne politike. No, uh, tu imamo določena postopkovna vprašanja, ki nam preprečujejo, da bi hitro sprejeli ta predlog. Predlog komisije se osredotoča na finančno podporo preko Evropskega begunskega sklada in uh, eh, saslanja tudi na to, da tudi štokholmski program tu želi doseči ambiciozne cilje. Želimo si razprave, ki bi temeljila na vsebini in da bi lahko tu hitro zastavili prioritete. Na ta način bomo dosegli eh, dobro finančno upravljanje te pobude, hkrati pa ne bomo grozili delovanje Evropskega sklada za begunce. Če ne bomo hitro našli rešitve, pa bodo tisti, ki bodo imeli največ škode od tega, sami begunci. Naj nekaj povem še glede enotnega dovoljenja. To je tudi del eh, strategije skupne migracijske politike v EU. Um, okvirna direktiva je za enotno dovoljenje je tu seveda ključnega pomena. Želim si sodelovati z vami, da bi prišli do uh, strinjanja do že v prvem branju. S tem bi izboljšali stanje um, Eh, tistih, ki želijo legalno prebivati v EU. Potem imamo tu še sezonske delavce. Tudi oni morajo dobiti zakonit status za to, da se jih ne izkorišča in da se zaščiti njihovo zdravje in varnost. Upam, da boste uh, podprli tudi ta naš predlog. Kot vidite, imamo zelo ambiciozen delovni program. Uh, za prihodnih nekaj mesecev. Potem pa bomo imeli še nadaljne eh, točke na našem dnevnem redu. Določene stvari so morda res težke za obravnavo, vendar so zelo pomembne za nas. Hvala. 20 članov želi besedo, zato predlagam, da, da, da ima vsak dve minuti. Oziroma, še preden nadaljujemo. Gospod Koeljo danes ni z nami zaradi težav, zaradi eh, pepelom. Me pa je prosil naj komisarka predstavi sporočilo evalvacije glede Bolgarije in Romunije, zato da bo parlament lahko predstavil snutek svojega mnenja. Prav tako je prosil te informacije od sveta, vendar doslej teh dokumentov še ni dobil. No, sedaj pa začnimo razpravo. Najprej dobi besedo koordinatorji, na to pa še drugi člani. Gospod Bozitelj, dve minuti. Um, uh, hvala, gospod predsedujoči in hvala, gospa Malmstrumova, da ste prišli z nami, da, da ste prišli sem prvo vprašanje glede azilnega svežnja. Evropski parlament je, ga je sprejel že pred enim letom, mislim, da 7. maja lani. Torej, mi ne blokiramo tega svežnja. Jasno je, da ko smo sprejeli ta svežen v prvem branju, smo imeli jasne politične prioritete katerim se ne želimo od, o, odreči. Solidarnost. Tu razumemo tako solidarnost z prosilci za azil, kot tudi solidarnost z državami, ki prejmejo največ prosilcev za azil in imajo težave s tem pritokom. Torej, naša prioriteta je jasna in jo je treba upoštevati. Še nekaj glede svežnja za azil. Želim pojasnilo. Nekaterim članom tega odbora se zdi, da obstaja negotovost glede vašega predloga, glede sezonskih delavcev. In to lahko vpliva na časovnico dosjeja o enotnem dovoljenju. Tu bi vas nekaj vprašal da bomo zadeve razjasnili. Povejte nam, ali boste dejansko predstavili ta predlog še pred poletjem, torej predlog o sezonski delavcem. Saj bo to vplivalo na naše delo glede enotnega dovoljenja. Še nekaj v zvezi z TFTP-jem tu gre za prenos grobih podatkov. Bili smo na Washingtonu in smo se srečali z ameriško administracijo, ki je pripravljena se pogovarjati tudi glede najbolj zapletenih vprašanj, ko gre za prenos grobih podatkov. Nekaj pa ni jasno, katere eh, politične spremembe mora sprejeti EU, eh, e da bomo lahko prešli glavne ovire, s katerimi se soočamo? Ali se je EU pripravljena uh, odločiti za odločene spremembe, zato da bi se izognili uh, prenosu grobih podatkov? Če pa ne, kako to omejiti? Saj ne gre le za to, da to zahtijamo le od američanov. In še nekaj glede uh, zlorabe otrok. Ali kakšno je vaše stališče glede blokiranja spletnih strani? To je za nas zelo pomembno in zdi se mi, ni mi še posebej jasno, ali komisija želi blokirati eh, spletne strani, ki vsebujejo pedofilski material ali ne. Hvala. Prosim, držite se časovne omejitve, dveh minut, sicer bomo, bomo v težavah. Gospod Lambenidis. Uh, Vi ste bili koordinator, zato vam bom vseeno dal besedo. Imam dve vprašanji. Glede sezonskih delavcev saj je to tesno povezano z enotnim dovoljenjem. Nam se zdi zelo pomembno, da se s tem pogovorimo, pa tudi splošni okvir glede eh, delavcev migrantov iz tretjih držav. Ali nameravate predstaviti nek splošni okvir za to vrstne migrante? Še eno vprašanje glede PNR. Kdaj nameravate pri, pripraviti predlog za mandat za pogajanje s tretjimi državami. Govorite o pogajanjih z ZDA, Kanado in Avstralijo. In kateri so glavni elementi teh uh, sporazumov? Renate. Hvala. Renate. And thank you very much, Commissioner. Hvala predsedujoči, hvala tudi vam, gospa komisarka, da ste nas obiskali in da ste podali predstavitev. Zdi se mi, eh, da če so to prednostne naloge pri prihodnjih eh, mesecih, ki so res zelo ambiciozne, se sprašujem, eh, kaj bomo še od vas lahko pričakovali v prihodnosti. Res zelo obsežen seznam ste predstavili in kako narediti najboljši prednostni seznam z vidika zaporedja, se sprašujem. Samo na kratko bi vam rada zastavila dve vprašanji. Veliko smo govorili o problematiki priseljevanja. Sama bi vas rada vprašala z vidika sodelovanja, ki ga že imamo s tretjimi državami. V mislih imam tudi sporazume o ponovnem sprejemu. Recimo s Pakistanom se pogajamo v teh dneh. Poleg eh, tega je pomembna Libija. Tukaj sem izluščila samo dva primera. Ampak kako lahko komisija poskrbi za to, eh, da človekove pravice, tisti ljudi, ki jih bomo poslali v te države, bodo dejansko spoštovane? Oziroma, kaj se bo eh, zgodilo, če bo prišlo recimo tudi do tranzita, da bomo prišli do omenjenih držav? Če ne bi imeli dve institucije, ne vem, nekakšno ministrstvo za človekove pravice ali pa posamezno diplomatsko predstavništvo, mislim, da to ne zadostuje v tem primeru. Ne nazadnje govorimo o ljudeh in eh, to nas res skrbi. Potem pa še eno vprašanje. Ja, pravzaprav gre tukaj za prihodnost evropskega tožilca. To se predvideva in če sedaj prebiram šokolmski program, tam piše, da bomo tukaj sodelovali z Eurojustom, da bo to podlaga, ampak rada bi vedela, kakšna je časovnica, kaj predvidevate. Popolnoma se strinjam, da se moramo boriti proti kriminaliteti, predvsem čezmejni kriminaliteti. Potrebujemo postopkovna pravila na področju kriminalitete in kazenskega prava v Evropi. Tukaj moramo spoštovati tudi človekove eh, pravice vseh upletenih strani. Ampak sprašujem se, kaj boste naredili letos, pa tudi v prihodnjih letih, eh, kako boste nadgradili ta projekt konkretno. Kako hitro lahko pričakujemo, da bomo dejansko dobili ta organ oziroma kakšne dejavnosti boste oblikovali, tako da bomo res imeli evropskega tožilca. Gospod Albrecht, najlepša hvala. Dve kratki vprašanji bi imel. Moje prvo vprašanje se navezuje na splošni sporazum o varstvu podatkov v čezatlantskem okviru. Kakšno je sodelovanje na tem področju, kakšna bo časovnica, to bi me res zanimalo. Kdaj lahko pričakujemo, da bomo dobili prve rezultate, kdaj pričakujete, da se bo ta pogajalski proces začel oziroma sklenil. Tudi če upoštevamo sedanji pogajalski proces eh, v zvezi s sporozumom TFTP in sporozumom PNR. Potem pa še eno vprašanje. Zdaj ste opravili evalvacijo varnostnih ukrepov. Sprašujem se, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli, kakšne varnostne ukrepe boste pripravili, tudi kar zadeva pravosodje in policijo. Kakšni so ti ukrepi, kateri so smiselni? Nekaj smo o tem že slišali. Zanima me časovnica, kdaj bodo konkretni projekti na mizi. In eh, tudi, ko govorimo o varstvu podatkov, tudi tukaj me zanima, kako bo potekala ta obdelava grobih podatkov oziroma kdaj boste pripravili konkreten predlog direktive. Hvala. Gospod Tavares. Thank you, Mr. Uh, Mrs. Hvala, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Kar zadeva SWIFT, samo na kratko. Res upam, da bomo v tem pogajalskem procesu, ki je pred nami, bili dovolj pogumni, da bomo predstavili drzne zamisli z naše strani, tako da bomo res občutno spremenili sporazum. Po obisku delegacije v Washingtonu in tudi po govoru gospoda Bidna sem nekoliko zaskrbljen. Naše izhodišče, evropsko izhodišče je pravzaprav zelo blizu končnemu stališču, in eh, končni točki, kot jo predstavlja ZDA. Mislim, da bi morali tukaj imeti eh, določene predstavnike oziroma eh, možnost, ki bi bila predvidena v TFTP, da bi imeli uradnike, ki bi skrbeli za to, da se to spoštuje na terenu in da bi imeli te operacije, ki bi potekale na terenu evropskem terenu in nikakor ne v ZDA, potem pa ponovna naselitev. Evropski parlament je res predante iz zamisli, da bi imeli skupen program za to področje. Leto ozaveščanja poteka tudi v Evropskem parlamentu. Danes imamo prireditev in eh, želimo pravzaprav zagovarjati eh, to zamisel in jo predstaviti eh, tako v nacionalnih državah, kot tudi v Evropskem parlamentu. Podprli smo obe poročili o ponovni naselitvi. Mislim, da je skoraj da 95 odstotkov članov našega odbora to podprlo. Tako da zdi se, da zaradi postopkovnih pravil bo zadevo zadeva zašla v slepo ulico. Tako poročevalci kot eh, tudi poročevalci v senci niso to preprečili, kar zadeva delegirane akte. In tudi vi ste rekli, da moramo imeti regionalne prednostne naloge za ponovno naselitev. To je zelo pomembno tudi z vidika zunanje politike. Tako da ne gre samo za izvedbeni ukrep, In eh, kot je tudi že naša pravna služba ugotovila, je to v okviru delegiranih aktov. Tako da se mi zdi, da je to edina točka, kjer se razhajamo, ampak nikakor se mi ne zdi, da bi eh, zato morali ustaviti ta projekt. Tudi komisija bi nam morala priti naproti in eh, poskrbeti, da napredujemo. In upam, da bomo tako lahko spodbudili ponovno naselitev. Hvala, gospod Klejs. Najlepša predsedujoči, gospa komisarka. Govorili ste o zakonitem priseljevanju. Zanima pa me, ali v tem trenutku vodite razpravo znotraj Evropske komisije o tem, kako potrebno oziroma nujno je, da bi zagotovili dodatno migracijo. Ali ste govorili o absorpcijski zmogljivosti na tem področju? za nove migracijske tokove ali upoštevate recimo zaposlitev, zaposlitvene številke. Govorimo o 25 eh, milijonih brezposelnih na ravni Evropske unije. Kaj se bo zgodilo z njimi ali se jim bomo kar odpovedali, da bomo zagotovili poceni delovna mesta za migrante? Kaj bo s tem? Ali imate kratkoročno politiko, ki ste jo predstavili? Kaj pa je z visoko kvalificirano delovno silo, ali bomo poskrbeli za to, da, bodo, da bo tudi ta kader prišel v Evropsko unijo, ali pa bomo imeli eh, samo drug profil delavcev. Tudi Luj Mešel je o tem govoril, kaj bo član komisije. Pa še eno vprašanje bi imel. To je vprašanje sporozuma o vračanju s Turčijo. Ta sporozum še vedno ni podpisan. Turčija je tako transitna država, kot tudi država, iz katere prihajajo nezakoniti priseljenci. Turčija nasprotuje temu, da bi imeli sporazume o vračanju. Kakšen je razvoj na tem področju? Ali imate konkretne načrte v srednjeročnem obdobju? S tem smo zaključili prvo fazo. potem bodo na vrsti predstavniki obličnih skupin. Gospa Malstrom, ali bi se radi odzvali takoj ali pa boste počakali, da se oglasijo še drugi poslanci? Na vas je. Hvala. Lahko bi odgovorila na ta prvi krok vprašanj, ker potem uh, morda bi bilo dobro, da bi mi kdo postavil še dodatno vprašanje, če niso z mojimi odgovori zadovoljni ali pa bi nadgradili to problematiko. Gospod Busutil, ja, seveda. Uh, svežen na področju azila je problematičen z vidika sveta in ne z vidika parlamenta. Zato vas prosim, da mi svetujete, kako lahko napredujemo. Prišlo je do blokade, potrebujemo ustvarjalne rešitve, da bi se izognili prednostnim nalogam in zadevam, do katerih nam je zelo veliko. Kako lahko napredujemo, lahko povem, da je prišlo do blokade in eh, to niso idealne razmere, tako znotraj komisije, kot tudi parlamenta. Vprašati se moramo, kako lahko napredujemo in res potrebujemo ustvarjalne zamisli s tem v zvezi. Sezonski delavci, da. To bomo pripravili še pred eh, poletnimi počitnicami. Nimam konkretne časovnice, ampak verjetno v mesecu juniju. Potem tako imenovani grobi podatki. Številni ste govorili o tem. Kar zadeva SWIFT, kot smo ga oblikovali sedaj, je, da se omogoča prenos grobih podatkov. Morda obžalujemo, da je do tega prišlo, ampak eh, sedanji eh, režim je takšen in sedaj moramo oblikovati popolnoma nove rešitve. Seveda to v kratkoročno ni izvedljivo. Zdaj pa si prizadevamo in tukaj se pogovarjamo tudi z američani, ali lahko omejimo prenos grobih podatkov, ali lahko izpilimo te rešitve tako, da bomo imeli bolj ciljno usmerjen pristop. To bo res zelo kompleksno in težko se bomo pogajali, ampak temu smo res predani in zavezani. Potem blokiranje spletnih strani. Komisija me je podprla in eh, vsi komisarji so me podprli na zadnje je to predlog komisije, tako da to ni samo moja zamisel. Seveda morajo države članice uh, pri samem veru blokirati nelegalne vsebine na spletu, recimo govorimo o otroški pornografiji in to ne velja samo za to področje, ampak eh, za vsa problematična področja. Včasih je seveda to zelo problematično, ker so strežniki zunaj Evropske unije, z določenimi sploh ne sodelujemo oziroma eh, težko je sprejeti konkretne ukrepe in zato potrebujemo več časa. Tako da poleg blokiranja oziroma zaprtja na veru, kar 10 ali 11 držav v Evropske unije to že počne, da sodelujejo recimo z nevladnimi organizacijami, eh, tudi z drugimi organi, tako da bi dejansko blokirali spletne strani, kjer se predvaja otroška pornografija da bi imeli postopkovna pravna pravila, da ne bi nasplošno blokirali interneta, ker vem, da se tudi o tem eh, pogovarjamo, tudi z vidika blogosfere, blogov, ampak da imamo res konkretne spletne strani. Že pet ali šest let je to praksa v mnogih državah članicah in sedaj bi predlagali, da bi to razširili kar eh, seveda blokiranje oziroma zaprtje je najbolj učinkovit pristop. Potem bomo še govorili sezonski delavci. Ja, gospa Günc, to bomo predlagali splošni okvir o migrantih, tudi to je predvideno v štokholmskem programu. Nimamo konkretne časovnice, ampak eh, v okviru mojega mandata bom to predlagala. Potem PNR s tretjimi državami. Pravzaprav še nimam teh meril na mizi. Rada bi se pogovorila z gospo Intenvelt, poročevalko, pa tudi s poročevalci v senci ker moramo oblikovati skupna merila za vse tretje države in sporazume na tem področju. Potem pa končni sporazumi lahko malo odstopajo glede na posamezno državo, ampak eh, skupna merila moramo imeti, proporcionalnost, eh, potem subsidijarnost, varstvo podatkov in tako dalje in upam, da bomo kmalo pripravili ta merila. Potem ponovni sprejem. Gospa Weber, pa tudi ostali ste me spraševali, kaj bo s Pakistanom in ostalimi. Seveda, spoštovanje temeljnih pravic je bistveno, to je jedro problematike. Kar nekaj pravil imamo, recimo mednarodnih sporozumov, potem direktiva o vračanju poudarja ta vidik in nobenega ne moramo izgnati, predan ne bomo konkretno ocenili dejanske razmere. Tako da to zaščito smo zagotovili s temi mehanizmi. In tudi o tem se pogovarjamo z našimi pogajalskimi partnerji. Kar zadeva javno tožilstvo, Evropsko javno tožilstvo, to je v okviru pristojnosti gospe Reding. Sicer je to zelo pomembno vprašanje, ampak eh, jo bom vprašala, kakšna je časovnica. Vem, da je to zelo kompleksno tudi zaradi sveta. Vem, da se je že pogovorila, da je potekala prva izmenjava mnen, ampak eh, morda bo ona ali pa njen kabinet posredovali dodatne podatke. Gospod Albrecht, splošni sporozum o varstvu podatkov. Evropska komisija bo, mislim, da čez en mesec eh, sprejela pogajalski mandat in tudi to je v okviru pristojnosti gospe Reding. Ona se bo začela pogajati z američani. In zato bo potrebno kar nekaj časa, če naj bi bili uspešni in če bi se uspešno pogajali v zvezi s porozumom TFTP. To bo dolgoročni pogajalski proces ampak eh, splošni razgovor ravno tako vpliva na ta pogajalski proces. Še pred pletnimi počitnicami bomo sprijeli mandat in eh, hitro se bomo začeli pogajati. Seveda pa bomo potrebovali kar nekaj časa, ker želimo zajeti širok nabor različnih vidikov sodelovanja z američani. Pričana sem, da vas bo tem obvestila gospa Reding nekoliko kasneje. Hramba podatkov. 15. september je skrajni rok za revizijo. Tako da pred poletnimi počitnicami bomo se res posvetili temu projektu, podali bomo konkretne predloge še pred poletnimi počitnicami. Gospod Tavares, tako imenovani grobi podatki, o tem sem že govorila. Težka pogajanja so pred nami. Okvirni mandat sveta smo dobili govorili smo se tudi že z Evropskim parlamentom. Zavedam se in strinjam se z vami, ko pravite, da moramo napredovati, ampak ne moramo zaobiti dejstva, da se grobi podatki obdelujajo, to lahko omejimo, lahko se bolj neizprostno pogajamo, ampak oni se nikakor ne bodo odpovedali grobim podatkom in to je bistvo celotne zgodbe. Ponovna naselitev. ja, pravzaprav še ni jasno, ali so to delegirani akti ali ne. Če uporabimo delegirane akte, bo postopek res zelo zapleten in verjetno bo to kontraproduktivno eh, z vidika, da moramo zelo hitro delovati, kar zadeva ponovno naselitev. Upam, da bomo lahko poiskali ustrezno rešitev, ker ne delimo prepričanja, da je to dejansko delegiran akt. Gospod predsedojoči, kar zadeva politiko priseljevanja, gospod Klas. Govorimo o naslednjem. Določene države članice dejansko potrebujejo sezonske eh, delavce, potrebujejo priseljence delovno silo, predvsem na področju kmetijstva. Evropska komisija ali evropske inštitucije ne bodo nalagale česarkoli, ampak če države članice potrebujejo sezonske delavce, moramo imeti zelo jasen okvir. Tako bomo preprečili eh, zlorabo ampak države članice so tiste, ki sprejmejo konkretne odločitve v zvezi s tem, ali eh, želijo imeti zakonite priseljence ali ne. Mi zagotovimo samo okvir. Sezonski delavci, to so seveda nekvalificirani delavci, imamo tako imenovani sklep o modri karti. Nje leto bomo to začeli izvajati. To je, mislim, da visoko kvalificirana delovna sila, relativno manjše področje uporabe, bomo videli, ali tako lahko širimo na ostale sektore. V tem trenutku imamo podporo. Ponovni sprejem v zvezi s Turčijo. Lahko vam povem, da dobro napredujemo in kmalo bomo sklenili ta pogajalski proces. In Turki so bili res zelo konstruktivni v tem procesu. Hvala, komisarka. Sedaj še en krok z ostalimi poslanci, ampak res vas prosim, da ste čim bolj kratki. Največ dve minuti vam dam, gospod Džakolino. Grazie Presidente, ho ascoltato con viva attenzione. Najlepša hvala, predsedujoči. Zelo pozorno sem vam prisluhnil. Lahko povem, da vsak načrt od nas eh, zahteva, da zelo dobro predelimo cilje in da imamo za to konkretna sredstva. In danes v odboru Libe govorimo o prvem osnutku proračuna za leto 2011 in ukrepe, ki jih bomo sprejeli takrat. Zanima me naslednje. Komisarka, kaj mislite, da bomo lahko storili na tem področju? Kaj bomo lahko naredili recimo v zaporih, ker so ne na zadnje zapori prenatrpani? Veliko samomorov je. Poznamo številne tovrstne primere v naših državah. V štoklemskem programu govorite tudi o tej problematiki, govorite o tem, da moramo sprejeti konkretne ukrepe. Potem pa zasvojenost z mamili, problematika drog. Lahko povem, da tukaj ponavljam to, kar sem že omenil, ampak zanima me, kakšno je vaše stališče s tem v zvezi. Ob koncu še tole. Kaj pa je solidarnostjo na področju migracijske politike, kako lahko zagotovimo solidarnost, ker so ene države bolj prizadete v primerjavi z, primerjavi z drugimi, kako lahko zagotovimo solidarnost, da je ta obvezen element ali pravzaprav tukaj predvidevate konkretne akcijske načrte. Uh, um, Komisarka, tri vprašanja bi vam rad zastavil. Ker zdaj v Turčijo sem res zelo zadovoljen, glede na to, kaj ste povedali. Včasih je bolje, da ne govorimo na glas, ampak da delamo. Ampak ker zadeva pisno besedilo, tukaj se ne sklicujete na sporazum o ponovnem sprejemu. 61. stran besedila v angliški različici govorite o razdelku C, da je pravzaprav odgovornost in pristojnost bistvena, ko govorimo o sporazumu s Turčjo. In tukaj potem v naslednjem razdelku nično govorite o Turčji. Tako da to ni v vašem besedilu, ampak to, kar ste vi povedali, je zelo dobro. Govorite o akcijskem načrtu, sprašuje komisarka. Ja, to je to besedilo, o katerem govorim. Potem, ko govorite o dejstvu, da zelo dobro se pogajamo s Turčjo, ali ste vključili vse tiste, ki nezakonito prečkajo mejo in pridejo v Evropsko unijo, ali pa Turčija govori samo o vračanju svojih državljanov in ne drugih, ker njihovi državljani predstavljajo samo majhen delež tistih, katere zadeva ta sporazum. Tako da bi rad eh, razumel, kako konstruktivno je dejansko to sodelovanje, o katerem ste govorili vi. Potem SWIFT predlog spremembe rezolucije, ki smo ga sprejeli v prejšnjem tednu, smo zelo jasno povdarili, da moramo v umestnem času, torej do takrat, ko Evropska unija ne bo imela svojega mehanizma za obdelavo podatkov na evropskem ozemlju, boste v finančnem oddelku spostavili zelo konkreten mehanizem, da boste namestili evropsko osebe oziroma ostalo osebe, za katerega mislite, da je primerno da boste opazovali, kaj dejansko počne ZDA in to je pomembno z vidika SWIFT-a danes. Ali lahko zahtevate, da v tem težkem bogatskem procesu od američanov zahtevate, da zasebno podjetje, torej SWIFT, pove, kaj so pravzaprav dobili od njih oziroma ali predvidevamo, da Evropska unija s vsemi pristojnostmi ne more prepričati američanov, da imajo vsaj iste varovalke, kot jih že predvideva SWIFT. In ob koncu še tole. Integracija migrantov, to problematiko niste nadgradili in eh, o kakšnih specifičnih ukrepih razmišljate, ali boste imeli finančna sredstva, konkretne sklade ali pa tu ni vaša prednostna naloga. Najlepša hvala, gospa Latford. Uh, uh, hvala, predsedujoči, hvala, gospa komisarka. Najprej naj povem, kako pomembno je, da ste pripravili dve sporočili, o katerih veliko krat ne govorimo. To verjetno ni v okviru vaših pristojnosti, ampak vseeno boj proti rasizmu, antisemitizmu in diskriminaciji. Obljubili so nam, da bomo ocenili, kako se ta okvirni sklep izvaja. Žal, Vidimo, da se stvari niso izboljšale na ravni Evropske unije zaradi recesije in gospodarskih težav, pa verjetno lahko pričakujemo, da bo še več izzivov. To mora biti prednostnega pomena, pa tudi boj proti korupciji. O tem govorite, to je res resen problem na ravni Evropske unije, pa tudi izven njenega okvira. Potem Evropski priporni nalog. Zanima me, kaj bo z poročilom o ocenjevanju. Pozdravljam program pravic. Eh, po pravic tistih, ki so vdeleženi v sodnem postopku. Potem spoštovanje temeljnih in človekovih pravic, ko se zahteva, da se posameznike preda in rada bi, da bi komisija sprejela oziroma priznala dejstvo, da moramo ta vidik povdariti. To je pomembno. Ker tukaj nimamo dobrega okvira oziroma vse pravice niso zajete. Veselim se tudi vašemu sporočilu o zbiranju podatkov. ampak vprašati se moramo, ali imamo dovolj operativnega policijskega sodelovanja. Nekoliko razočarana sem, da bomo ta dokument dobili šele leta 2014, da bomo videli, kako učinkovito je to sodelovanje na ravni policije. Včasih se nam zdi, da če bi izboljšali sodelovanje na tem področju, Ker veliko krat rečemo, zbiramo več podatkov, namesto da bi rekli, da naj policija gradi na tistim podatkih, ki jih že imamo. Um, Gospa Keller, kar nekaj vprašanj imam. Mislim, da ste se pogovarjali z malteško vlado ali ste rešili določene težave, ker je Marta rekla, da ne, Marta rekla, da ne bo sodelovala v operacijah Frontexa. Potem eh, spletne strani za otroško pornografijo so recimo izven Evropske unije, tudi v ZDA, ker pa nimamo pravnega stolovanja. Ali imate konkretne dokaze? Veliko krat smo o tem govorili, ampak konkretnih dokazov še nismo dobili. Potem številni predlogi v štovkomskem programu oziroma nekateri so povezani z razvojno politiko. Kako boste poskrbeli, da bomo dejansko dobro sodelovali z generalnim direktoratom za razvoj? in kako boste upoštevali eh, te vidike, ko boste oblikovali konkretne predloge. Potem pa tudi v štokholmskem akcijskem načrtu govorite o tem, da bi eh, v Frontexovi mejni organi lahko prevzeli naloge nacionalnih mejnih organov. Kakšna je časovnica, kaj boste predlagali in kako se bodo stvari obnesle v praksi? Če so človekove pravice tako pomembne za vse nas, ki smo v Evropski uniji, se sprašujem, zakaj tega nismo opredelili v sporazumu o ponovnem sprejemu s Pakistanom, ker smo to naredili v vseh drugih sporazumih. Gospod Brons. Hvala, gospod predsedojoči. Gospa Malmström govori o zakonitem priseljevanju in pravi, da bo to koristilo vsem. Ampak to pravzaprav škodi vsem državam, morda ne posameznim imigrantom. To je posebej res, če množično priseljevanje poteka iz tistih držav, kjer so dohodki nizki, v tiste države, kjer so dohodki visoki. Cenovansko problematiko imamo tudi infrastrukturne težave in to je zelo negativno, kar zadeva gospodarski razvoj, tudi kar zadeva zdravstvene storitve. Zakonito priseljevanje, to mnogi rečejo, da je zelo dobro in da je to moralna politika, ampak temu res ni tako. Tako bomo izbrali samo najboljše delavce, ki bodo zapustila gospodarstvo tretjih držav in eh, pravzaprav bomo imeli velike težave. Skrbeti moramo za to, da nizko kvalificirani delavci na ravni Evropske unije so ustrezno usposobljeni, da zapolnijo ta delovna mesta, da ne bodo oni tisti, ki bodo povzročali težave. Ker pa zdiva prosilce za azil, zanima me, kaj je s tistimi državami, ki mejijo na Evropsko unijo, kakšni so odstotki. Mislim, da večina ne, ampak da prihajajo iz bolj oddaljenih držav, da so prešli, eh, prišli k nam skozi varne države. Ko pa so prišli v prvo varno državo, so se odpovedali svojemu statusu in mislim, da bi bilo dobro, da se vrnejo v to prvo varno državo oziroma v svojo državo izvora, če seveda tam ni težav. Eh, Hvala, na kratko. Tu imamo akcijski načrt, imamo programski, imamo štokovski program, imate 8 točk namero izjavo nameri in tu vključujete številna področja od zunanje razsežnosti do varnosti zmanjave in programe tako naprej. Čez 300 konkretnih ukrepov. In zato sta pristojni gospa Reding in gospa Malmstrom. No, parlament bo tu lahko predstavil številno vprašanje, vendar ne bomo mogli dejansko izpostaviti svojega stališča glede tega akcijskega načrta, ne bomo ničesar storili, nobene resolucije, ničesar. Skratka, metoda dela mi ni všeč, postopek mi ni všeč. Ne moremo 300 in več ukrepov. Um, Eh, odpraviti le tako, da pride k nam na obisk komisarka in potem imamo tu nekaj vprašanj in odgovorov. Se zahvaljujem gospodin Malmstromi, da je prišla sem in imam za njo nekaj vprašanj. Europol 2013. Zakaj tu potrebujemo uredbo ali ni dovolj sklep? Drugo vprašanje. Predlog glede izmenjave informacij med Europolom, Eurojustom in Frontexom to naj bi začelo delovati leta 2011 in kako eh, zadeve poteka glede tega. Potem še vprašanje eh, izmenjave informacij med drugimi centri, s katerimi sodeluje Europol. In še nekaj Eurosur ali bo to dejansko začelo delovati 2011, kakšna je konkretna časovnica, zakaj moramo čakati do 2014 za evalvacijo direktive o vračanju. Zakaj moramo čakati do 2014? Ponavljam vprašanje. Romero. Pa Romero. Grazie, signor Presidente. Grazie, signora Maltron. Ja. Moje prvo vprašanje je na program CFTP in sporabozum z ZDA. Izpostavili ste, da Evropa ima potrebne mehanizme za boj proti terorizmu. In če Evropa ne bi imela teh mehanizmov, katere, katere pobude bi lahko sprejela komisija na tem področju? In še nekaj glede priseljevanja. Kaj bo skupno politiko priseljevanja in azila? Ali se bomo omejili le na skupne lete za vračanje? In še nekaj glede sporazumov o ponovnem sprejemu. Pri sodelovanju s tretjimi državami, katere pobude bo sprejela komisija in kar zadeva svežen o nasilju? Tu vas res prosimo, da nadaljujete s tem, zlasti ko gre za vprašanje nasilja za štirimi stenami, za, ko gre za nasilje v domačem okolju, ali boste tukaj naredili, ali bomo zvali kakšne podatke o tem, koliko je nasilje nad ženskami v Evropi. Imamo številke nevladnih organizacij, imamo neko avstrijsko uh, nevladno organizacijo, ki pravi, da več kot 500 tisoč žensk umre zaradi domačega nasilja. Ali se vam zdi ta številka verodostojna? Kaj bo komisija storila za to, da bomo pridobili eh, eh, številke glede tega nasilja in zanima me, ali boste torej kaj storili proti to vaštem nasilju? Gospa Bauer. Hvala lepa za to priložnost. Dovolite mi, da se navežem na vprašanje moje kolegice. Zanima me, kaj se bo zgodilo s predlogom španskega predsedstva v zvezi z Evropskim observatorijem za nasilje nad ženskami. Kako nam kažejo izkušnje iz Španije, gre tukaj bolj za pravosodno vprašanje, ne toliko za statistično. Zato tudi postavljam to vprašanje. Verjetno ni najbolj primerno, da se s tem vprašanjem ukvarja Institut za spole, kar zadeva trgovanje z ljudmi. Všeč mi je vaš predlog, vendar imam za vas eno vprašanje. In sicer zanima me, zakaj ste zmanjšali minimum največje možne, možne kazni, prej je bil predlog od 6 do 5 let, sedaj pa je 10 do 12 let. Zanima me tudi nekaj v zvezi z zaščito žrtev. Vaš predlog v bistvu sledi Evropski konvenciji, ampak ne povsod, naprimer, kar zadeva dostop do trga dela ali poklicnega izobraževanja. Kakšen je po vašem mnenju razlog za to? Slišali pa smo tudi nekaj slabih informacij strani sveta. Zanima me, kaj dejansko se dogaja na tem področju. Hvala lepa. Pripričan sem, da vsi veste, da je bilo postavljenih več vprašanj v zvezi z pristojnostmi gospe Redingove, ne toliko v zvezi s stvarmi, ki zadevajo pristojnosti gospe Malmstromove. Zato vas še enkrat prosim, da se držite tega, kar spada v pristojnost gospe Malmstromove. Gospod Masip. Hvala, predsedujoči. pravite, da imate težave v svetu, ne v parlamentu, zato da bi šli naprej z eh, svežnjem za azil in politiko ponovne naselitve. Prosite nas, naj vam predstavimo ideje, naj vam zaupamo. Seveda vam zaupamo. Saj se ste vedno zauzemali kot poslanka, kot ministrica, vedno ste se zauzemali za svobodo. Vi ste bojevnica za svobodo in mi in jaz osebno, tudi če nisem iz vaše politične skupine, vam vseeno popolnoma zaupam. Kar zadeva kreativne zamisli, vam lahko predstavim le eno. Moramo določiti težave glede političnega azila. Moramo določiti težave, ki je povezana s socialno stabilnostjo držav. Tu ne gre le za begunce, temveč tu gre za vse države, države, ki imajo to vrstne težave. Ne gre le za človekove pravice, gre tudi za socialno stabilnost, ki si jo želimo v Evropski uniji. In še nekaj. Zaupam vam in moram reči, da me podpredsednik Biden zadnjič navdahnil s svojimi idejami, s svojim talentom s tem, kar je dejal na plenarki. In prav tako sem se navdahnil nad tem, kar so dejali tisti, ki so bili na obisku v Washingtonu. Lahko se tudi od njih marsikaj naučimo in lahko na nek način sprejmemo pomemben sporazum, ki bo, ki bo pomembno prispeval k naši svobodi. To je spostavil tudi podpredsednik Biden. Mislim, da moramo preseči naše zadržke in da moramo zaupati vam, saj ste izjemna pogajalka. John. Hvala, gospa Fajon. Thank you very much and um, thank you, komisar. Hvala lepa in hvala komisarka za vaše informacije. Imam dve vprašanje. Prva, kar zadeva SIS 2 druge generacije rekli ste, da pričakujete natančne izračune v zvezi s dodatnim financiranjem. Predvidevam, da bodo dodatni stroški za ta sistem. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem dodatnem financiranju, če bodo stroški sedaj višji. Če bodo višji, kakšni, za koliko bodo po vaši oceni dejansko višji? Druga zadeva, prav tako je v povezavi z SIS-2, namreč zamude in tako naprej, ali menite, da bomo dejansko uspeli zagotoviti dober in sodoben sistem. Zanima me, ali ste lahko nekoliko natančnejši v zvezi s tem. Kar zadeva vprašanje vizumov, ena od prednostnih nalog, ki ste jih omenili in o tem smo že večkrat govorili na naših srečanjih, je liberalizacija vizumskega postopka za Bosno in Hercegovino ter Albanijo pripravljate osnovo za to, tako ste sami rekli, in da boste kmalo predlagali liberalizacijo vizumskega režima. Zanima me, od česa je to odvisno. Nedavno smo slišali pozitivne ocene in obe državi naj bi morali izpolniti samo še nekaj meril. Kaže pa se, da gre sedaj za pomankanje politične volje. Zanima me, ali bomo v tej zaključni fazi ostali samo pri tehničnih merilih ali pa bo prevladala politična situacija. Vsi vemo, da so razmere v Albaniji zelo težavne, ampak pripričana sem, da je treba objema državama čimprej poslati pozitivno sporočilo. Zanima me torej, ali pričakujete predlog za liberalizacijo vizumskega režima do konca tega meseca. Prav tako me zanima, ali me zanima, ali nameravate poslati strokovnjake v obe državi. Komisija je to že naznanila. Zanima pa me, ali bo to odvisno od političnih meril. Bosna in Hercegovina pravi, da jih lahko pošljete že jutri, da so svoje naloge opravili. Zanima me, kako dolgo bodo morali še čakati. Hvala, gospod Ensio. Eh, Hvala, predsedujoči. Moje vprašanje je SIS-2. Bil sem namreč poročevalec v senci glede tega poročila in prihodnji teden v Strasburgu bomo obravnavali obe poročili na plenarki in tu v odboru Libe. Smo glasovali v obeh poročilih, vendar je bilo tudi nekaj amandmajev. amandmajev s katerimi smo odrazili svoje skrbi glede stroškov, glede zamud pri teh projektih. Prav tako nas zelo skrbi pomankanje transparentnosti glede Evropskega parlamenta. Sistem SIS-1 je bil uspešen, zato bi radi tako naprej nadaljevali. SIS-2 naj bo tudi uspeh. Vendar pa se zdi, da se še ne moremo pomiriti, saj slišimo govorice, ki niso najbolj obetavne. Zlasti ne to, kar slišimo sveta. Zato prosimo komisijo, naj nas uradno obvesti glede rezultatov zadnjega testa, ki je bil izveden za SIS-2. Še eno vprašanje, krajše vprašanje, kar zadeva razpravo o delavcih iz tretjih držav, ki pridejo na naš trg dela. Govorim tudi o delavcih iz novih držav. Ti se še zmeraj soočajo z omejitvami glede uh, eh, prihode na trg dela starih držav članic. Tega ne smemo pozabiti radi bi, da bi vse države članice, ki imajo še omejitve za delavce iz novih držav članic, da jih odpravijo. In to še pred datumom, ki je bil določen. Vse to se mi ne zdi pravično. Hvala, gospod Gion. Euh, Hvala. Nekaj glede azila. Vi Gospa komisarka, pravite, da je prišlo do blokad, da so to težavna vprašanja in da vas zanimajo naše stališče glede, kako bi presegli blokiranje. Vendar zdi se mi, da v vašem akcijskem načrtu eh, mislim, da ni nekaj konkretnih predlogov, s katerimi bi lahko dejansko to uh, premaknili torej, sprašujete nas, kako bi lahko sodelovali za to, da bi dejansko preselili te ovire. Še nekaj glede uh, priseljevanja delavcev. Tu govorite o dostopu delavcev in v francoski različici piše, da je, to, da je dostop do dela odvisen od potreb na trgu dela držav članic. Vendar tu se mi zdi, da so zadeve predvsej utilitarno zastavljene, kot da so delavci tisti, ki se morajo odzivati na demografske potrebe v EU. No, gotovo bi lahko glede tega kaj več povedali. In še nekaj glede mladoletnikov brez spremstva. V svojem besedilu izpostavljate povečano zaščito, ki je potrebna za te osebe. in to lahko pomeni marsikaj. To lahko privede tudi do um, pošiljanja nazaj teh otrok in lahko se zgodi, da se jih niti ne zasliši predtem. Uh, torej, mislim, da. Uh, Se s tem pravilno, da se ta politika na ta način uh, ne izvaja pravilno v odločenih državah članicah.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 ki so v južnem delu Evrope, saj smo mi prizadeti s strani zakonite in nezakonite migracije. Moramo imeti cilj, kako štokholmski program spremeniti v konkretne uh, ukrepe, ki imajo konkretno časovnico. To ne gre uh, za nekaj, kar je le. Eh, mrtva črkva na, mrtva črkva na papirju. Moramo dejansko začeti delovati in to čim hitreje. Moramo najti rešitve. zlasti za države na jugu Evrope. Nekaj, še nekaj glede pilotnega programa, ki je potekal na Malti. Kdaj bomo dobili evalvacijo? Kdaj bomo videli, koliko je bilo dejansko doseženega s tem programom? In še nekaj. Ali ste zadovoljni z eh, sporozumom o ponovnem sprejemu s Turčijo? Ta sporazum um, še ni stopil v veljavo in kdaj bo dejansko lahko stopil v veljavo? Še nekaj. Na tretji strani pravite, da si bo komisija prizadevala za ničelno tolerancijo glede kršitev človekovih pravic. Kaj pa nameravate storiti glede držav, ki kršijo pravice ljudi, uh, recimo manjšin? Hvala lepa, kolegice in kolegi. Nekoliko zamujamo. Potem, ko sem zaključil se z nagovornikom, sta še dva kolega dvignila roke. Uh, Mislim, da je pošteno, da jim damo možnosti, ampak samo za minuto, gospod Matjuj. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Imam vprašanje za gospod Malmstrom. Mojemu kolegu je odgovorila glede sezonskih delavcev, vendar nisem posebno prepričana. Zanima me, kdaj natančno namerate predstaviti svoj predlog glede sezonskih delavcev. Saj se nam zdi, da se tu zadeve malce odmikajo in vaš odgovor me ni zadovoljil. Rada bi konkreten datum, gospa komisarka. And, uh, finally, hvala in na koncu za minuto še gospa Makovej. Hvala lepa in hvala komisarka za to, da ste nas obiskali. Kakor veste, smo prejšnji teden v parlamentu sprejeli pisno deklaracijo proti korupciji. V njej komisijo prosimo, da vzpostavi mehanizem za spremljanje korupcije v državah članicah. Kako se boste odzvali na parlamentarno zahtevo, da ukrepate v zvezi s tem? Gospod Brons, prosim, da ste res kratki. Ik zal het eh, kort houden, voorzitter uh, met betrekking tot. Uh... Gospod Bontes, hvala. Kar zadeva liberalizacijo vizumov, imamo vprašanje za gospod Malmstromovo. Prejšnji teden smo tukaj imeli razpravo in zdi se, da o nekaterih vprašanjih nismo govorili. Bosna, na primer. Bošnjaška ustava izključuje določene skupine, naprimer jude, iz nekaterih pomembnih funkcij. In zdi se, da vodja bošnjaških muslimanov zagovarja uvedbo šijatskega prava v ustavo. Prav tako je prišlo na, do napada na vas, ker so živeli šariatski muslimani. Prišlo je torej do terorističnih dejanj. Zanima me, ali se tega zavedate. Naprimer, v Albaniji je prav tako prišlo do velikih demonstracij proti gejevski skupnosti in zelo čudno bi bilo, če bi sprejeli takšno državo. Moje prvo vprašanje torej je, ali poznate te dogodke? In moje drugo vprašanje zadeva azil in migracije. Upam, da ta svežen ne bo sprejet. Sem nizozemec in mi imamo velike težave zaradi masovnega priseljevanja. In ne zagovarjamo centralne azilske politike. Mislim, da bi morali te zadeve urediti sami, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje. Kaj bi se zgodilo, če bi država želela opt-out iz Lizbonske pogodbe, naprimer tako kot Danska. Gospod Papa Nikolav, želite tudi vi imeti besedo? Resnično že zamujamo in prepričan sem, da bo gospa Malmstromova imela velike težave pri tem, da bo odgovorila na vsa vprašanja. Zato vas prosim, da. Govorite manj kot minuto in to je potem konec στα πλαίσια του. Χάλε λοιπόν, είμαι τσίστο πρεπρόστο προσάνη και γαζελίμ, δεστάβη τη κομισάρ κοιτάνε. In sicer, v kontekstu Evropskega sklada za begunce, ali bo komisija sprejela kakršno koli pobudo za to, da bi vzpostavili morebitne programe za vračanje teh beguncev? Slišali smo že nekaj informacij v zvezi s tem, ampak komisija ni povedala nič uradnega. Mislim, da je to zelo pomembno za solidarnost med državami članicami. Hvala, vprašanje je bilo veliko in prepričan sem, da boste lahko podali povzetek kot odgovor na vsa vprašanja. Hvala lepa, prav gotovo bom poskusila. Štokholmski akcijski program je seznam stvari, ki smo jih predlagali in prav gotovo smo poskusili upoštevati tudi vprašanja, ki so bila v parlamentarni resoluciji. Sveda je ta komisija zelo učinkovita, zato smo vam nekatere vprašanja predstavili že preden je bil objavljen štokolmski program. Seveda pa bodo iz tega izhajale tudi druge zadeve, kako je povedal gospod predsednik. Določene vprašanja v zvezi z nasiljem med spoloma so sicer zelo pomembna in številke so naravnost grozljive, ampak Za to je odgovorna gospa Redingova in jo bom prosila, ko vas obišče, seveda, da vam poda odgovore na to. Kar zadeva solidarnost, gospod Jakulino je postavil to vprašanje. Mislim, da smo veliko že storili za solidarnost. Komisija predlaga pregled dublinskega mehanizma za to, da bi upoštevali začasne velike pritiske na določene države članice. Več poslancov je to sicer že vprašalo, preučujemo tudi projekt na Malti, mislim, da je zelo dober projekt to in prav gotovo bomo preučili možnosti, da bi to postavili na bolj trajnostni osnovi. Naslednje leto bomo imeli tudi sporočilo o okrepljeni intraevropski solidarnosti na podlagi tega in drugih predlogov. Predvidevam, da to ne bo obvezno, ampak da bo to temeljilo na drugih spodbudah za to, da bodo države članice sodelovali pri tem. Gospod Lombrinidis, kar zadeva Turčijo. Da. Vsi ljudje so vključeni v to, v to vračanje. Datoma vam še ne morem dati, ampak smo že zelo blizu končnemu cilju. Prejšnji teden oziroma v prejšnjih tednih smo dosegli velike napredke in prav zato je to nekoliko bolj nejasno opredeljeno v štokolskem programu. Ne morem vam torej dati natančnega datuma, pa povemo lahko, da smo že zelo blizu. Kar zadeva SWIFT, da o tem govorimo z američani in poskušamo ugotoviti, kaj lahko dosežemo. Kar zadeva integracije, da Lisbonska pogodba daje komisiji nova priporočila, pravkar smo objavili priročnik o integraciji, ki vsebuje primere iz vseh držav članic, kajti integracija je najboljša na lokalni ravni, ampak naslednje leto bo komisija predlagala niz meril, ki bodo koristna, pa tudi metod, ki bi lahko koristila pri integraciji in vključevanju. Organizirali pa bomo tudi veliko konferenc in izmenjav dobre prakse ter znanje. Kar zadeva korupcijo. Gospa Latford. Gospa Makovej je prav tako postavila vprašanje v zvezi s tem. Do konca leta bomo predstavili sporočilo o korupciji in pogledali bomo tudi, kako bi lahko oblikovali mehanizem ocenjevanja v zvezi s tem, da bi ocenili, kakšna je stopnja korupcije znotraj EU. To je zelo pomembno, če želimo ohraniti kredibilnost pred drugimi državami zunaj Evrope, ker vedno spodbujamo dobro upravljanje in demokracijo. Vemo pa, da se vse države članice spopadajo s tem problemom in ta problem moramo mnogo bolje znati reševati. Frontex. Obmejna straža. Komisija je dobila nalogo, da oceni, kakšno je stanje. Zato tukaj ne gre za predlog, kar zadeva zunanji razvoj, azil in regionalno sodelovanje, da z generalnim direktoratom za razvoj sodelujemo, z gospodom Pibersom redno govorim in prav gotovo bo delo na tem področju potekalo še naprej, kar zadeva spletne strani v zvezi s otroško pornografijo. Veliko dokumentov o tem je na voljo, naprimer Univerza v Cambridgeu je to že predstavila in z veseljem vam bomo posredovali nekaj naslovov ali povzav, kjer si lahko tudi sami preberete več o tem. Boj proti terorizmu. Gospa Romero, to je zelo pomembno. Zato delamo pregled. Ki tenemos ja dentro la Unión Europea para ver instrumenti in mehanizmi, ki jih imamo v Evropski uniji, so dobri, pogledati moramo, ali kaj manjka. Sicer obstaja določen vakum, ampak mislim, da moramo storiti še več, še posebej na področju preprečevanja radikalizma in fundamentalizma. Na tem moramo torej še delati, tudi pri boju proti terorizmu moramo okrepiti usklajevanje, okrepiti moramo infrastrukturo in tudi zaščititi žrtve. Postavili oziroma objavili bomo predloge v zvezi s tem. SIS-2. To je zelo dolgo in zelo zapleteno vprašanje. To je bila moja, moje darilo, ko sem začela upravljati to nalogo. Poskušamo biti čim bolj odprti, na to poskušam gledati z svežim pogledom. Ponovni test je bil uspešen in strokovnjaki državljani so vključeni v to, v to oceno in sedaj poskušamo videti, kakšni bi lahko bili naslednji koraki, kakšna bi bila časovnica za naslednji test in tesno sodelujem z strokovnjaki v državah članicah in upam, da bom lahko julija ali takoj po poletju to predstavila predsedniku in gospodu Koelju sem pisala zato, da sta obveščena o tem, upam, da sta posredovala te informacije tudi vam v odboru. Poskušam biti čim bolj pregledna, še posebej, kar zadeva odnose s tem odborom. Ne želim se sedaj spuščati v oceno dokončnih stroškov, ampak tudi pogodbeni izvajalci bodo za zaradi, bodo za zaradi zamud morali povrniti določena sredstva. Kar zadeva Bosno, merila so objektivna, zato bomo delovali na tehnični osnovi. Obe državi sta dosegli veliko napredka, vendar še vedno je nekaj odprtih vprašanj in prav sedaj sodelujemo z strokovnjaki v državah članicah, zato da bi ugotovili, kako dolgo bo trajalo, da, bo to, da boste ti dve državi izpolnili vse pogoje, zato da bomo lahko rekli da ali pa bomo morali še malce počakati. Mislim, da bomo kmalo lahko odgovorili pritrdilno, kar zadeva zakonito priseljevanje. To bo pred poletjem, konec junija ali začetek julija. Predlog bo torej pred poletjem, konec junija, začetek julija. Veliko stvari predlagamo in uh, veste, sedaj se še pogajam z generalnim sekretarjatom, ko bom to res lahko predstavila na kolegi. Vendar obljubljam, da to bo pred poletjem. Ni nekih političnih eh, zadržkov, gre le za vprašanje postopka. Gre za torej, interno posvetovanje, to pač vzame svoj čas. Yes, Kar zadeva mladoletnike brez spremstva. Eden od predlogov je, da bi vsak otrok moral imeti zakonitega zastopnika, ki ga spremlja, tega otroka torej, in upam, da bodo države članice to sprejele. Gospod predsednik, mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Poskušala sem po svojih najboljših močeh. Določene vprašanja so se navezovala na pristojnosti gospe Redingove in prepričana sem, da vas bo tudi ona kmalo obiskala v odboru. Hvala, gospa Malmstrova. Odlično ste opravili svojo nalogo, zelo cenimo vaš trud, zato da ste odgovorili na vsa naša vprašanja in mislim, da to ponovno kaže, kako dobro bi bilo, da bi čim večkrat imeli takšna srečanja. Veliko stvari je, o katerih moramo govoriti, veliko je zanimivih vprašanj. Zahvaljujemo se vam in upam, da bomo tako tesne stike ohranili še v prihodnosti kakor vidite, vas vedno čakajo vprašanja in še enkrat se vam zahvaljujem torej za vaš prihod. So, colleagues, if you please. Kolegice in kolegi, Če se strinjate, bomo nadaljevali s četrto točko. Postopkovno vprašanje, gospod Klejs. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Malmstromovo smo povabili zelo dolgo nazaj. In vsakič, ko komisarka pride k nam v odbor, imamo za njo veliko vprašanj. In sami ste rekli, da bi morali gospo Malmstromovo večkrat povabiti sem ali vsaj, da bi si takrat vzela več časa. Časa prav gotovo ni bilo dovolj, toliko ljudi je želelo spregovoriti, pa niso imeli možnosti. Prav tako nismo imeli dovolj možnosti, da bi torej mi postavili vprašanja, ona ni imela dovolj časa, da bi odgovorila, zato mislim, da jo moramo povabiti večkrat in za dlje časa. Sure Strinjam se z vami prav imate, to si bomo zabeležili. Zelo veliko vprašanj je bilo zastavljenih in zato mislim, da bi morali povečati frekvenco obiskov komisarke Malstromove. V našem odboru zato si bom prizadeval, da bo čim večkrat nas obiskala, kajti zelo pomembno je, da razprava teče naprej. Ampak sami ste videli, da smo presegli čas, ki je bil dodeljen temu, tej točki na dnevnem redu in mislim, da je prav, da cenimo njeno delo in njen trud. Nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu. Komitološki postopek v zvezi z nadzorom meja na morju, Frontex, zahteva za Juri v zvezi z napotkom na, za Evropsko sodišče. Ta točka zadeva odločitev sveta o Frontexu. Dobro, veste, da smo večkrat razpravljali o odločitvi sveta gre pa za pravila, ki naj bodo uveljavi, ko Frontex, po, Frontex posreduje na morju. Naši koordinatorji so bili mnenja, da odločitev sveta, ki je bila nedavno objavljena v uradnem listu, da bi jo morali torej predložiti Evropskemu sodišču zaradi postopka. To je bilo mnenje pravne službe Evropskega parlamenta, ki meni, da bi morale, morali sklepi temeljiti na močnejši pravni osnovi, ne pa da se obravnavajo v komitološkem postopku. Odbor za pravne zadeve, ki je pristojen za odnose z sodiščem, je predložil to pismo in predlagam, da sprememo besedilo. Kajti opazil sem, da je gospod Busutil predlagal, da bi Evropsko sodišče prosili da ohrani veljavo sporne odločitve, dokler sodišče ne sprejme svoje odločitve. Zdaj pa bom dal besedo tudi drugim poslancem. Gospoda Cashmana že vidim, da je dvignil roko, potem še gospod Ženin Henis Plešev, pa tudi gospod Gönc. Gospod Kašman. Hvala. Ne vem, ali je ženin samo mahala ali pa me je samo pozdravila. Tudi sam sem jo želel pozdraviti. Zelo kratek bom, gospod predsednik, kaj ti vem, da zamujamo. Kakor veste, je moja skupina podprla ta ukrep. Kljub temu, da pravna osnova ni bila ustrezna, ampak ti ukrepi so bili nujni potrebni in sorazmerni. Imam nekaj vprašanj. V našem pismu in v zadnjem odstavku poudarjamo, da bi ti ukrepi morali ostati v veljavi, dokler Evropsko sodišče ne sprejme svoje odločitve. Zanima me, kakšna zagotovila nam lahko date, da bo odbor za pravne zadeve to upošteval. In drugič, Gospod Busutil je v razpravi v parlamentu povedal, da so po njegovem mnenju ti ukrepi potrebni. Zanima me, ali bi gospod Busutil uvedel te ukrepe v direktivo o Frontexu v zvezi z iskanjem in prestrezanjem, kajti naše mnenje je, da je to potrebno na podlagi odgovorov, ki jih bomo dobili, se bo moja skupina odločila, kako bo glasovala. Hvala. Okay, Mrs. Hennis Pleasured, I saw your hand being raised. Gospa Hennis Pleasured. Ne, ne, nisem prosila za besedo, želim le, da čim prej glasujemo. Mrs. Guns. Gospa Guns. To... Hvala lepa. Želela sem povedati prav to, kar je povedal gospod Cashman poudarjam, da je vsebina za nas zelo pomembna. Zato se bomo odločili potem, ko bomo slišali gospoda Busutila. Gospod Weber. Zelo na kratko. Vsebina je res zelo pomembna, ampak pomembna je tudi pristojnost vsake od institucij Evropske unije. In če obstaja dvom, da je ena od institucij presegla svoje pristojnosti, nam sodišče mora povedati, ali se je to dejansko zgodilo ali ne. Zato bo moja skupina glasovala za. Right Gospod Busetil, postavljenih vam je bilo nekaj vprašanj. Izvolite. Greg. Hvala lepa, če sem pravilno razumel, sta bili postavljeni dve vprašanje. In prvo vprašanje je bolj primerno za pravno službo če je tukaj, kar ti to spada v njihovo pristojnost. In vprašanje za me, ali sem pripravljen, da bi te ukrepe vključili v predlog Frontex, kajti sem poročevalec za to. Sam nisem pobudnik zakonodaje, sem poročevalec. Komisija sproža zakonodajo, seveda pa sem pripravljen sodelovati z poročevalci v senci, da slišim njihovo mnenje in potem da sklenemo nek dogovor. Še enkrat pa želim povdariti, da ne glede na to, da gre za pregled mandata agencije Frontex, so ti ukrepi drugačni. Kaj ti, ti ukrepi bodo začeli veljati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo s predlogom Frontex. Govorimo torej o dveh ločenih vprašanjih. Če se bodo poročevalci v senci strinjali, da bi to sprejeli v sodelovanju s svetom in komisijo, potem sem seveda pripravljen tudi sam to sprejeti. Hvala. Kar zadeva pravne pomisleke, bi morda lahko pravna služba parlamenta podala kak komentar. Ne? V redu? A vendarle, izvolite. Hvala lepa. Zahteva, da bi ohranili veljavnost teh ukrepov, to je zelo običajen postopek. Then, then, then we are about to vote. Dobro, potem bomo glasovali. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. Odlično. We see point number six, which is precisely the parliament's position on the. Šesta točka. Stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet. Oddelek 3. Komisija namen te točke je izmenjava mnen. Vemo, da bomo sedaj imeli prvo izmenjavo mnen v zvezi s proračunom za leto 2011. Najprej bomo slišali predstavitev komisije, potem pa bodo priložnost dobili tudi poslanke in poslanci. Pripravili smo delovni dokument. I see. No, it's point. Yes, yes, I'm sorry, I'm sorry, I've been. Se upravičujem. Ni še čas za šesto točko, ampak smo pri peti točki. Enotni postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Dovoljenje torej. Gre za predstavitev nadaljnih ukrepov v zvezi z glasovanjem ASOK in predstavitev stanja pogajanj svetom. gospa Mačil je oziroma dela na tem dosjeju. 5. maja se je srečala z komisijo in svetom in razpravljali so o kompromisih, o katerih se je dogovorila s poročevalci v senci, sedaj pa bo za nas povzela glavne rezultate tega srečanja. Vedeti pa morate tudi, da je 25. marca odbor za zaposlovanje glasoval o svojih prispevkih za osnutek direktive. Sedaj pa dajem besedo najprej poročevalki gospe Matiju in potem gospodu Cerkasu, če je prisoten. Najprej torej gospa Matiju. Hvala, gospod predsednik. Kot ste sami dejali, Je odbor za zaposlovanje glasoval o svojem besedilu, o svojih prispevkih in prejšnji teden smo začeli tretji neformalni trialog in to smo dosegli določene uh, sporazume znotraj našega odbora, torej to, kar je v naši pristojnosti, ko gre za vprašanje področja uporabe. Zadeve zaenkrat dobro potekajo, razen glede določenih točk, ki se nam zdijo vseeno pomembne. Zato sem se tudi preoglasila, ko je bila tu gospa Melmström in sem jo prosila, naj nam pove, kdaj bo predlagala predlog glede sezonskih delavcev. Saj je to zelo pomembno za nas. In tudi odbor za zaposlovanje meni, da gre za pomembno vprašanje. Oni menijo, da bi morali vključiti sezonske delavce v področje uporabe te direktive. 17, ob 17. imamo sestanek eh, z poročevalci v Senci, no sedaj je šele 15 do 5, tako da ne vem, um, kakšne bodo reakcije političnih strank potem, ko smo slišali od gospe Malmström, ki pravi, da bo predstavila predlog o sezonskih delavcev konec junija. Ne vem, če bo to za vse dovolj dober odgovor. Tako da tu je že prva točka, ki blokira zadevo. In potem imamo še določene kompromise, ki smo jih sprejeli glede eh, načina, kako se, ta, eh, kako se zaprosi za to dovoljenje. Ali moramo za to, to dovoljenje prositi iz države, odkudr tretji državam prihaja, ali pa že na ozemlju države članice, ali je delodajalec tisti, ki zaprosi za to dovoljenje, ali pa sam državljan tretje države. No, tu še iščemo kompromis med političnimi strankami. No, to niso nepremostljive težave, vendar vseeno moramo najti nek kompromis in upam, da ga bomo k malu našli. No, sedaj pa sem, uh, sedaj pa vam vračam besedo. Poročevalec iz odbora za zaposlovanje, gospod Serkas, ni z nami. Zato Mislim, da bomo dali besedo predstavnikoma sveta in komisije, na to pa še članom odbora. Najprej pa želimo slišati, kako vam je ime? Ne vidim vašega imena. Pročevalec v senci, gospa. Omen. No, že nekaj časa sem, uh, sem tu. No, vseeno pa me veseli, da smo se znova srečali. No, nimam tablice z imenom tu. Morda bi lahko hostese mi jo dale tu. Sedaj pa bom spregovorila v nizozemščini. Gospod predsednik, sem pročovako v senci. Za to vprašanje v odboru za socialne zadeve. In veseli me, da sem lahko prisluhnila k temu, kar je rekla gospa Matiju. In upam, da ne bo imela težav s uh, predlogi našega odbora, torej predlogi sprememb. To je bilo moje prvo vprašanje za gospo Matiju. No, gospod Matiju pravi, da imamo vprašanje oziroma težave glede sezonskih delavcev. Sezonsko delo sicer ni pristojnost našega odbora, temveč odbora Libe. Če bi bila sama članica odbora Libe, gospod predsednik, potem bi ne želela se tu lotevati vprašanja sezonskih delavcev. Vsaj sezonski delavci pridejo za kratek čas, zato so pogoji dela drugačni, socialna vprašanja, prispevki in tako naprej so posebno drugačni za nje. Zato mislim, da jih ne moramo enako obravnavati kot druge delavce, ki pridejo v države članice. To je posebno drug sistem obravnave delavcev. Zato bi predlagala da to ni uh, nekaj, kar bi obravnavali znotraj te eh, direktive. Spa gas. Eh, Pročevalka v senci iz skupine SND ni tu, zato bi rada sama predstavila naše stališče. No, že gospod Malmstromo sem spraševala, uh, glede sezonskih delavcev. Poleg tega pa se mi zdi zelo pomemben celovit okvir za delavce migrante, ravno zaradi enakih pravic za in priložnosti za vse. To se sicer ne more zgoditi čez noč, vendar menimo, da je to zelo pomembno vprašanje. Kar zadeva neformalni trialog. Mi podpiramo pristop poročevalke. Imamo dva glavno, dve glavni vprašanji, ki sta pomembni za skupino SND prvič dodatni dokumenti in potreba po njih. To je gotovo ena, eno ključnih vprašanj. Dodatni dokumenti nimajo enakega pomena kot enotno dovoljenje in ne morejo spodkopati njegove vrednosti. Potem še Drugo vprašanje države članice. Naj se odločijo, kdo zaprosi za to dovoljenje. Delodajalec, državljan te države in potem vprašanje, ali se lahko takšno dovoljenje zavrne na osnovi objektivnih razlogov, upoštevaje vprašanje varnosti. No, tu bi morali najti neki kompromis. Hvala. Thank you, Mr. Busutil. Hvala, gospod Bušutil. Hvala, gospod predsednik, na kratko. Pozdravljam eh, stališče skupine socialistov glede sezonskih delavcev, vendar naj povem, da podpiram stališče uspe omen, da to ni pravo mesto za obravnavo sezonskih delavcev. In ravno zato smo večkrat prosili gospod Malmstrom, pred nekaj trenutki nam jasno pove, da bo predstavila predlog glede sezonskih delavcev. Zato, da se vi pomirite in da boste vedeli, da na to vprašanje nismo pozabili. Ona se je jasno zavezala uh, k temu in je predvsem in naj povedala, da bo v prihodnih tednih predstavila predlog o sezonskih delavcih. Zato mislim, da se glede tega več ne bi smeli prepirati morali bi se dogovoriti, da vprašanje sezonskih delavcev ne sodi v ta predlog in da če ga bomo vključili v ta predlog, bomo zadeve po nepotrebnem zakomplicirali. Ernst. Pa Emst. So, ja, vielen Dank. Uh, ich denke... Najlepša hvala. Mislim, da kar zadeva število predlogov sprememb, ki jih je res eh, veliko, to tudi kaže, da je tu cela vrsta spornih vprašanj. In eh, nekateri mislimo, da še nismo prišli tako daleč, kot bi si želeli. Kaj je bistvena problematika? In eh, to smo tudi zelo jasno posredovali med posvetovanji. Najprej področje uporabe. O tem govorimo že kar nekaj časa in tudi pri sezonskih delavcih imamo velike težave, pa tudi druge kategorije so problematične. Res težko je opredeliti tudi področje uporabe in eh, težko je mešati različne kategorije delavcev, migrantov in tukaj potem imamo različne pravice oziroma različen nabor pravic. Nekateri sploh nimajo pravic. Tako da to se nam zdi res problematično in težavno. Po eni strani je to privlačen postopek, enoten postopek na prvi pogled, ampak eh, potem je veliko birokracije, kar pa ni dobro. Potem pa še ena zadeva. Uh, Kdo naj bi bil tisti, ki bi podal ta predlog oziroma vlogo? Praktično moramo razmisliti, eh, kaj se zgodi, ali bo to delodajalec ali bo to delojemalec, kakšna situacija bi potem nastala. Kdo mora biti eh, dejaven, kdo se mora pravzaprav eh, soočati s temi birokratskimi postopki, recimo, če je to delodajalec in potem lahko izvede določen pritisk na delojemalca in to se nam zdi problematično. Tako da to še enkrat podarjam, je resen problem in že iz tega razloga se mi zdi dobro, da bi o tem dodatno razmislili. Tako da še enkrat povdarjam, to je težko tudi z vidika odnosov med delodajalci in delojemalci. Pa še ena zadeva in na to bi vas rada spomnila. Res upam, da sedaj, ko govorimo o visoki stopni brezposelnosti, da bomo upoštevali eh, tudi ta vidik. Vem, da ima svet popolnoma drugo stališče s tem v zvezi ker če govorimo o določeni stopnji brezposelnosti, o brezposelni osebi, bi bilo dobro, da imaš možnost, da ponovno zaprosiš za delovno mesto, da te ne bi tako izgnali. Torej, tu je ta povezava med dovoljenjem za bivanje in dovoljenjem za delo in meni se zdi, da moramo to povezavo ustrezno spostaviti. Potem pa 19. predlog spremembe oziroma uvodna izjava komisije. Tukaj so številne posledice, veliko krat smo o tem že govorili in res sem zelo skeptična. Ne vem, če je to res eh, dobra dokumentacija, res imamo določene dvome. Comments? Če ni nadaljnih komentarjev, ni nadaljnih komentarjev, nihče ne želi besede. No, potem pa damo besedo predstavniku sveta. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Na kratko. Naj povem, da se strinja s tem, kar pravi gospa pročevalka Matthew. Doslej smo zelo organizirano sodelovali, bili smo zelo konstruktivni, dobro predstavili odprta vprašanja, ki jih moramo še rešiti in menimo, da ta vprašanja lahko rešimo, da ne bo to prepreka za morebiten sporazum. Kar zadeva amendmaja odbora za zaposlovanje, naj povem, da sedaj vemo, katera so tista ključna vprašanja za ta odbor in bomo začeli pogajanja v duhu sodelovanja in skušali bomo priti do tega, da bi imeli sporazum že v prvem branju. Torej, toliko strani predsedstva sveta. Hvala, gospod Ruenjas. No, s tem bomo zaključili razpravo. Če ni nadaljnih komentarjev in gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Točka šest. Vasi. Ah, <laughs> This is the parliament's decision on the... Sklep sveta o osnutku proračuna za 2011, sekcija 3, komisija. To je prva izmenjava mnen o proračunu za 2011. Prisluhnili bomo poročilo komisije, potem pa bomo imeli priložnost za razpravo. Leto 2011 bomo imeli prvo proračunsko leto po novem proračunskem postopku iz Lizbonske pogodbe. Imeli bomo eh, eno branje v parlamentu in svetu. To pomeni, da znotraj parlamenta bo eh, specializiran odbor moral sodelovati tesneje z odborom za proračun kot kadarkoli prej. Komisija je predstavila snutek proračuna 27. aprila 2010. Sedaj pa eh, odbor za proračun pripravlja osnutek poročila o osnutku proračuna za komisije. Z naslovom mandat za trialog. Poročevalka je gospa Jerzjevska. Sem pravi izgovoril? Jerzjevska? To, ta, to tako težko izgovorimo, prostite mi. Zato, da se lahko že sedaj uh, odzovemo na, ta, na to poročilo, bomo danes imeli izmenjav mnen. Referenčni dokument, se pravi uh, osnutek uh, proračuna komisije, delovni dokument, ki sem ga sam pripravil. O, o napovedi za proračun 2011 in. Eh, izvod osnutka poročila gospe Jerčevske so, smo poslali članom odbora Libije v petek. Na rok za vlogo spremembe je 12. maj opovdne. Torej, to je rok za predlogo sprememb. 12. maj. Sedaj pa Gospod Debrauer je z nami. Prosim, izvolite. Ja, gospod predsednik, sami ste rekli, da bo šlo za kratko predstavitev in res, da sedaj je že pozno, zato potrebujemo kratko predstavitev, zlasti zato, ker smo vam to poročilo že uh, prej predstavili bolj podrobne informacije glede tega, kako smo se odločili za pripravo tega proračuna. To je osnotek proračuna, ki govori o, o 113 milijonov evrov a, eh, plačil. Tu gre za bistveno zvišanje proračuna, saj to pomeni povišanje 12,8 odstotkov za kredite in 15 odstotkov za kredite za plačilo. To povišanje je povezano s finančnim programiranjem, kot smo se dogovorili v finančni perspektivi. Dokler ta finančna perspektiva eh, je sprejeta strani proračunskega eh, organa, upošteva določen backloading, torej da pride do zviševanja kredita v zadnjem delu obdobja. In to se tudi odraža v tem osnutku proračuna, ki smo vam ga danes predložili. Ta, to povišanje nam bo omogočilo pokriti leta 2011 nove proračunske potrebe ki bodo prišli na vrsto zaradi izvajanja štokholmskega programa, pa tudi akcijskega programa, ki ga je predstavila komisija in o katerem je danes pregovorila tudi gospa Malmstromova. Ta osnutek proračuna bo tudi povečal maržo za finančno perspektivo. Ta marža bo sedaj približno 17 milijonov evrov in s tem uh, gre zlasti za uh, vis in sis 2. Eno vprašanje, ki, ga, ki ga zaznamo ob branju tega osnutka poročila, je, kako smo upoštevali potrebe agenciji tu moramo strogo spoštovati finančne perspektive, kot je bilo na začetku dogovorjeno. Krediti so predvideni za vzpostavitev Evropske agencije za azil. Ta sredstva se bodo eh, prenesla iz Evropskega sklada za begunce, povišanje Evropskega sklada za begunce pa je sicer nič, kar um, pa seveda je drugače kot za določene druge sklade, ki so povezani za migracijsko politiko. E, no, s tem pa bo Evropska agencija za azil počasi postala operativna. Potem imamo še prihodnjo agencijo za upravljanje velikih sistemov. Tu bomo dobili sredstva, ki so bila rezervirana, saj smo dobili, saj moramo še sprejeti medinstitucionalni sporazum glede tega oziroma glede same vzpostavitve agencije. Potem predvidevamo povišanje sredstev za Eurojust. 2,5 odstotka in tu bi morali upoštevati nove misije, ki izhajajo iz nedavno spremenjene uh, ga sklepa o Eurojustu. Tu zlasti govorim o sodniki za povezavo in določenih drugih novostih. Potem glede Europola se držimo tega, kar bo določeno v finančnih perspektivah. No, morda bodo v prihodnosti nastale neke nove potrebe, vendar zaenkrat jih ni videti, zato se držimo obstoječega proračuna. No, svet se bo sicer še izrekel glede proračuna za interno uh, varnost. To bo komisija jeseni predstavila in takrat se bo svet glede tega izrekel. plačila so bila, torej proračun za plačila so se povečala in tu gre za oceno naših potreb, pa tudi glede na to, kako smo v prejšnjih letih porabljali sredstva, ki so bila na voljo. Naj še povem, da smo se potrudili se omejiti stroške za administrativno upravljanje različnih programov, tako da bi imeli čim bolj operativno uh, eh, povdarek na operativnem ravnotežju. Torej, to, so, to je tisto, kar nas je vodilo pri oblikovanju proračuna. Če pa sveda želite, vam lahko kaj dodatno razložim. Če imate kakšna konkretna, podrobnejša vprašanja glede proračuna. Hvala, gospod predsednik. Thank you, Mr. De Bruber. Now it's... Hvala. No, sedaj pa je čas, da mi, člani odbora Libe, se izrečemo glede tega. Najprej gospod Posutil, ne, potem pa gospod Van de Kamp. Izvolite. Um... Hvala, gospod predsednik. Naj se vam najprej zahvalim za ta delovni dokument. to je zelo jasno besedilo, saj sedaj razumemo, kakšna je situacija. Vendar imam določeno vprašanje glede proračuna za 2009. Glede dveh točk imam vprašanja. Prišlo je do manjše porabe tako imenovanih securities and safeguarding measures. Mislimo, da je to škoda in za določene druge programe prav tako nismo uporabili sredstev. No, to je seveda povezano z potekom dela na sestamih VIS in SIS-2. Kar pa zadeva perspektivo za prihodnost, torej 2011, skupina EPP veseli, da proračun za svobodo, varnost in pravico bo povišan. To nas zelo veseli, to se nam zdi zelo smiselno in naša skupina bo tesno spremljala, kako se izvaja štokholmski program. Smo, ta program smo dejansko sprejeli z veliko dobre politične volje in pomembno je, da je temu programu dodeljeno dovolj sredstev in da se ga dejansko izjava, izvaja. Skratka, mi smo pozitivno naklonjeni temu poročilu. Se pa mislim, da je škoda, da nismo mogli popolnoma izkoristiti sredstvo za 2009. Me pa veseli, da je prišlo do povišanja sredstva za 2011 in da upam, da se bo tudi dejansko uporabili. Posutil. Lino, oziroma ne Bosutil, sedaj želite besedo? You, well, wanted... Hvala. Želel sem besedo, vendar sem mislil, da je najbolje počakati. Vse veste, vedno želim kaj povedati, vendar sem najprej da, dati besedo pročevalcu v senci. Kaj sem želel povedati? Imam predlog, ki sem ga podal že večkrat v zvezi s tem, kako razpravljamo in potem tudi sprejemamo svoje mnenja za proračun agencij, ki so, povezan, ki so v naši pristojnosti, pa tudi financiranje skupnosti, ki so v naši pristojnosti. Kaj želim povedati? Politična razprava, ki jo imamo v tem odboru, je seveda zelo pomembna. Vendar ta dosije je verjetno najpomembnejši, saj brez finančni sredstev, kot pravi gospod Van de Kamp ki mora biti na voljo eh, za naše politične odločitve, ne moremo dejansko dejaniti teh političnih odločitev. Ne moremo sprejeti odločitev glede proračuna, če nimamo kontinuiranega stika z agencijami, o kateri se pogovarjamo. Moramo se z njimi redno srečevati in videti, kaj nameravajo početi v prihodnem letu? Kako lahko mi povemo, kako lahko mi odobrimo proračun za te agencije, če se nismo z njimi srečali in se nismo z njimi pogovorili in nismo videli, kaj nameravajo početi v letu 2011? Mislim, da bi morali vsakogar od njih povabiti, naj pridejo sem, naj nam povedo, kaj bodo počeli prihodnje leto, kakšni so njihovi načrti in na osnovi tega imamo lahko bolj koherentno stališče glede proračuna za te agencije. Enako velja za programe financiranja in tu imamo vprašanje za komisijo. Komisija nam je obljubila na začetku leta, da bodo začeli s pregledom kako, tega, kako se dodeljen denar za programe solidarnosti porablja. Mislim, da je to za nas zelo pomembno, da imamo podrobno študijo, ki naj izvede komisija, o tem, kako se ta denar porablja. Saj bomo s tem lažje sprejemali boljše odločitve, ko sprejemamo proračun za naslednje leto. Naše mnenje gre na to na odbor za proračun odbor za proračun pa se običajno zanaša na nas, da smo mi dejansko sposobni sprejeti dokončno odločitev glede prihodnega proračunskega leta. Zato res ustrajam, gospod predsednik, da ko obravnamo ta dosje, se moramo tega zelo podrobno lotiti, moramo se pogovoriti z agencijami, ki so naše pristojnosti, In moramo videti, kako se evropski denar, denar evropskih državljanov, eh, davkoplačevalcev dejansko uporablja za programe solidarnosti in drugih programov. Hvala. Zdaj pa gospod Čakolino. Hvala, gospod predsednik. Imam zelo konkretno vprašanje. Gospod komisarko Malmstromo sem vprašal več stvari in ni odgovorila na vsa moja vprašanja. Zato bi še enkrat vprašal komisijo. V štokomskem programu imamo določbe za podporo solidarnosti do držav članic, ki imajo težave z prenatrpanimi zapori kjer veliko krat so te zaporniki iz držav, te, te držav. In mi smo potem imeli rezolucijo v zvezi s tem, o kateri, o kateri smo glasovali novembra. Sedaj je vprašanje, ali imamo na voljo sredstva, s katerimi bomo dejansko lahko dodeljevali sredstva med državami članicami na tem področju. In še nekaj glede odvisnosti od drog. nimamo možnosti pobude predloge, predloga za, na, na plenarki v zvezi s tem. In zanima me, ali imamo kakšne določbe glede um, odvisnosti od drog. Saj bo program boja proti drogam kmalo se iztekal. Papa Nikolo? Eh,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 povišali proračun za to področje. Sedaj pa me zanima, kako bomo čim bolj učinkoviti na tem področju. In zanima me, leta 2009 nismo porabili vseh sredstev. Kdo je odgovoren? So države članice odgovorne za to? Je prišlo do postopkovnih težav? Mislim, da bi morali to vedeti, zato da bomo v prihodnosti bolje razdeljevali denar. In še nekaj, gospod predsednik. Tu sem že eno leto, sedaj sem prvič poslanec in mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko imeli zaslišanja agencij, zato da lahko da, zato smo bolje informirani glede samega delovanja teh agencij, pa tudi programov in da bomo tako imeli boljši pregled nad situacijo. No... Če ni nadaljnih komentarjev, ni nadaljnih komentarjev, no, potem pa nam predstavnik komisije lahko odgovori na vprašanja. Zlasti glede predloga, da bi morda lahko imeli nekakšen kontakt z agencijami, zato da lahko res vidimo, lahko res presodimo, kakšne so finančne potrebe za te agencije. Gospod Brujer, izvolite. Euh, Hvala, gospod predsednik. Glede vprašanja glede proračuna 2009. Gospod Mane, kam sami ste se si odgovorili glede velikih sistemov odgovor jasen, glede specifičnih programov pa takole. Tu gre za programe, ki jih neposredno upravljamo in imamo torej možnost uh, selekcije na osnovi javnih naročil in leta 2009 očitno eh, nismo prejeli dovolj predlog, ki bi bili tako veliki, da bi jih sprejeli, oziroma jih nismo sprejeli zato, ker niso bili dovolj kakovostni. Skratka, niso eh, zagotavljali eh, to, da bi jih lahko da bi jim lahko zagotovili finančna sredstva. Vse mi finančne sredstva ne zapravljamo uh, kar tako, temveč moramo slediti določenim pravilom. Potem še nekaj glede vprašanja agencij, zlasti glede agencije Frontex. Mislim, da je njihov izvršni direktor že uh, prišel v vaš odbor. In Frontexmu smo lahko namenili eh, več sredstev, kot je bilo premišljeno, kar 3 milijone eh, evrov več na osnovi njihovih potreb. Kar zadeva vprašanje boja proti drogam, 3 milijone evrov smo predvideli v proračunu 2011, to je enaka vsota kot v proračunu 2010, ki ga danes izvajamo. Kar zadeva pogoje v zaporih. No, kaj lahko nasplošno rečemo? o režimih v zaporih. Res je, to je omenjeno v štokholmskem programu, pa tudi v našem sporočilu o tem vprašanju. In tu imamo zaenkrat pilotni projekt in glede tega še moramo začeti razpravo z državami članicami. Pilotni projekt bi se moral eh, Eh, financirati iz konkretnega programa za človeške pravice in tu smo namenili nekaj več kot 13 milijonov evrov. In to je podobno proračunu za 2010. Torej, upoštevaje prioritete ki jih je napovedala gospa Reding, ki je pristojna za ta program, je jasno, da gre tu za projekte, ki so povezani z uh, varstvom podatkov. Poleg tega pa je tu še treba omeniti program uh, mladoletnikov brez, spremst, brez spremstva, tudi zanje je torej. Uh, posebna postavka v programu. No, vsekakor, če bo pilotni program za eh, razmere v zaporih se izkazal kot uspešen, bomo lahko nadaljevali na tem delu. No, gospod Buzotil je spraševal glede, glede sredstev za solidarnost. Evalvacijo glede tega smo že začeli vendar rezultatov še nimamo oziroma dobili jih ne bomo pred začetkom prihodnega leta. In torej lahko le potrdim to, kar je povedala že gospa Malmstrom. Predvidevamo, da bomo leta 2011 pregledali instrumente solidarnosti, temveč bomo tudi predstavili sporočilo poročilo o krepitvi solidarnosti med državami članicami pri upravljanju migracijskih tokov. Finančni instrumenti, kot jih imamo do sedaj, so seveda instrumentov solidarnosti in treba je oceniti njihovo učinkovitost. Poleg tega je tudi treba oceniti določene druge programe in skratka, evalvacija poteka, vendar, kot pravim, rezultati evalvacije bodo prišli šele konec leta, torej potem, ko bo razprava v proračunu 2011 že davno končana. Kar zadeva agencije, seveda, mi smo vam tu na voljo in upoštevali smo eh, to, kar pravi upravni odbor in agencije glede svojih potreb in to smo upoštevali v svojem poročilu, ki vam ga predstavljamo. Torej, mi upoštevamo finančno programiranje in to, kar se nam zdi, da so trenutno potrebe agencij, samo to je seveda osnutek komisije in vi ste seveda zakonodajalec in vi lahko eh, zahtevate določene stvari glede tega predloga. Imamo precejšno mažo, ki je tu omogočena 17 milijonov evrov. Lani je recimo eh, se Frontex v proračun zvišal eh, tako so se dogovorili zakonodajalca, tako ste se dogovorili zakonodajalca. In če si želite uh, sodelovati oziroma vstopiti v stik z agencijami, to je vaša pravica. Glede agencij lahko povem, da smo mi seveda upoštevali uh, Eh, njihove programe, pa tudi oceno njihovih potreb. In prav tako smo upoštevali, kakšne so njihove prioritete. In seveda smo pri tem določanju prioritet sodelovali z upravnim odborom teh agencij. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, Mr. De Gruber. Hvala gospode Gruber, če ni dodatnih komentarjev, gospod Dekam, pa izvolite. Ja, samo eno vprašanje imam, gospod predsednik. Sedaj smo slišali, ko so nam ponazorili s konkretnim primerom, da tisti zneski, ki so namenjeni Europolu, so usklajeni s finančnim načrtovanjem. Ampak ali se tukaj upoštevajo finančni načrti komisije sveta ali pa samega Europola? Pa še eno dodatno vprašanje bi imel. In sicer, kaj je s poračuni agenci? Ali jih lahko dobimo v pogled, ali je to uveljavljena praksa ali ne? Sem sicer novinac, ampak recimo Europol prosi uh, recimo 100 milijonov, dobi pa samo 28. Kaj bo potem? To bo verjetno problematično. Gospod Debruver. Hvala, gospod predsednik. To je finančno programiranje, o katerem se dogovorita svet in parlament, ki, ki odločata glede proračuna. V finančni perspektivi 2007-2013 smo predvideli uh, financiranje agencij in o tem programu govorim. Ko, ko gre za Frontex, torej, tu smo se odločili za povišanje proračuna. O tem sta se odločila parlament in svet. In sicer sta presegla sredstva, ki so bila namenjena iz finančnih perspektiv 2007-2013. Saj ti dve instituciji možnost izrabljati marže vsak, pri dodeljevanju sredstev vsako leto. Uh, torej, s tem smo želeli, želeli omogočiti Frontexu boljše delovanje. Seveda bi bilo mogoče, da neka druga agencija gotovi, da bi imela veliko uh, več dela in potem bi se o tem morali znova odločati. In mislim, da do takšne odločitve ne bo prišlo pred koncem leta. Če se bo izkazalo, da ima Europol nove naloge, potem bomo to videli tekom leta 2011 in bomo lahko uh, temu primerno spremenili proračun za 2012. Kar zadeva oceno proračunskih potreb teh agencij, naj povem, da imate vi lahko povabite direktor teh agencij za to, da spostavijo svoje delo na odboru. To je torej vaša pristojnost, vi morate to od njih eh, zahtevati in jim povedati, da se želite z njimi srečati. Hvala. Hvala. Podpustitelj? Ja, hvala, predsednik. Sam imam specifično vprašanje v zvezi s Frontexom, ker veliko krat govorimo o Frontexu in smo se številni na to agencijo sklicevali. V predlogu komisije, kjer naj bi preverila in ponovno ocenila mandat Frontexa, piše, da bi bilo možno, da bi ta agencija lahko najela oziroma nakupila lastno premo. Imam zelo enostavno vprašanje. Kaj je s finančnimi določbami? Ali je komisija predvidela to možnost za leto 2011? Komisija? Hvala, gospod predsednik, in hvala, gospod obustitelj, za vaše vprašanje. Pravna podlaga predvideva možnost, če se za to odločite, če se so zakonec tako odločita, potem lahko upravni odbor se tako odloči, ko spreme svoj program in se potem odloči, ali dejansko želi nakupiti svojo opremo, katere vrsto opremo ali pa morda želi eh, najeti opremo, saj tudi to mu omogoča pravna podlaga. Tem, pri tem pa mora upoštevati eh, finančni okvir. Torej, to je postopek, ki ima več faz. Najprej morata so zakonodajalce se odločiti glede tega, ali boste to pristojnost podelila Frontexu Če Frontex dobi to pristojnost, potem mora Frontex se odločiti, ali bo to pristojnost dejansko izkoristil in če da, v kateri vrednosti. In v tem primeru ima eh, dovolj proračuna in to smo tudi zapisali v prilogi našemu predlogu. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Hvala, če smo s tem izčrpali vprašanja, potem mislim, da je res skrajen čas, da nadaljujemo z dnevnim redom, ker res zamujamo, pa še nekaj točk moramo obravnavati. Samo 20 minut imamo, preden se sestanejo koordinatorji. Ja, moramo napredovati na tem dosjeju veste, kaj je z vradnim stališčem odbora. Libe in predloge sprememb, te moramo pripraviti eh, do poletja, tako da bo odbor Libe to potrdil, potem, ko se bomo vrnili z počitnic. Pripravili se bomo na ta postopek, zato moramo posredovati drug delovni dokument, eh, kjer bodo analitični podatki in predlogi. To bomo naredili prvič, ko se bomo sestali v okviru odbora Libe. Če bomo to potrdili in če je zadeva jasna, bomo nadaljevali z naslednjo točko. To je sedma točka. Upravljanje interneta. Naslednji koraki. Z nami je pripravljalec mnenja, gospod Stavros Lambrinidis. Tako da prosim, da nam posredujete svoj osnutek mnenja. Naj tudi omenim, da rok za vložitev predlogov sprememb je 14. maj, torej do tega četrtka. Oziroma, se pravi, čujem pravi predsedujoči, do petka. Gospod Lambrinidis, izvolite. Ah, hvala, gospod predsednik. Govorite o osnutku mnenja. Pristojni odbor je odbor ITRE in sicer Francisco Sosa Wagner je poročevalec. Sprašujemo se, kakšno bo upravljanje interneta. To je res eh, splošno poročilo in govori o zadevah, kot je denimo ICAN. To je neprofitna organizacija, sedežem v Kaliforniji. Predvsem se ukvarja z internetnimi domenami, potem z internetnimi naslovi in podobnimi zadevami. Tako da, če bi se spustili v tehnične podrobnosti, lahko povem, da je kar nekaj predlogov o tem, kako lahko zadeve izboljšamo. Kar zadeva samo upravljanje ik, uh, eh, interneta strani ikana. Kot odbor Libe pa se moramo predvsem osredotočiti na tiste zadeve, ki so v naši pristojnosti, potem bi vas rad predvsem opozoril na prve tri odstavke, ki sem jih spisal. Uh, kaj sem predlagal, da bi vnesli v to mnenje in da bi to potem upošteval odbor ITRE v svojem poročilu. Kot odbor LIBE smo to potrdili že v številnih drugih poročilih, ključno z mojim. Govorili smo se, kaj bo z upravljanjem interneta v prihodnosti, rekli smo, da moramo vključiti vse deležnike v tem procesu, v mislih imam vse ravni, tako zasebne kot tudi javne. Želimo poskrbeti za to, da dostop do interneta je res zavarovan, da je to osnovna človekova pravica. Vedno govorimo o demokratični izključenosti oziroma e-nepismenosti. To je prva točka. Potem v drugem delu, v drugi točki, govorimo o tem, kako nujno je, da zagotovimo zasebnost, da moramo imeti to ugrajeno zasebnost v globalnem okviru in da se tudi pogovorimo o usklajenosti te standardne tehnologije, da je to od spodaj na vzgor, da je to nujno. Potem nadzor, cenzura strani javnih in tudi eh, zasebnih organov, tudi o tem se moramo pogovoriti in tukaj se pravzaprav moramo omejiti na absoluten minimum, ki je v tem primeru potreben. Potem ponovno tretja točka kjer eh, govorim o tem, eh, da razpravljamo o tem, ali naj bi imeli internetno listino pravic, da bi v ta proces vključili tudi državljane. Ne gre za nič eh, globoko umnega, ampak želil sem predlagati, da bi mi kot odbor poudarili ta vidik, ki je res eh, bistven, torej kaj je z internetom in upravljanjem interneta. Thank you, Mr. Lambrinidis, for the presentation. Hvala, gospod eh, Lambrinidis, ker ste predstavili to mnenje. Sedaj so na vrsti kolegi, gospod Fos. Najlepša hvala. Pomen interneta je nedvomno vse večja in v mestnem času je prišlo do tega, da to pliva na celotne gospodarske sektorje, da je to vse bolj pomembno tudi z vidika informatike, izobraževanja, komunikacije. Nedvomno pa je delno to povezano tudi z vidiki varnosti. In ne na zadnje moramo reči, da je internet nedvomno medij prihodnosti ampak eh, v mestnem času je pomen vse večji in internet vse bolj postaja pomembna infrastruktura v našem svetu. Tako da je to primerljivo z ostalimi infrastrukturami, ki so del recimo javnih organov, zasebnih organov, zato potrebujemo zakonodajni okvir. Internet eh, je vse več del javnega interesa, tako ga moramo ocenjevati. Ne na zadnje vprašati se moramo, kako učinkovito upravljati internet, kaj se eh, zgodi, če pride do krize, če pride do težav, kaj bo z agencijskimi vidiki, kako lahko tudi kar zadeva ikan, uredimo te zadeve in kako si lahko pravzaprav prizadevamo, da bi na ta proces vplivali. Poleg tega je pomembno še eno vprašanje in sicer, da moramo upoštevati pravne vidike in v mislih imam seveda informacijske zahteve, tudi recimo določene človekove pravice, nedotakljivost eh, in celovitost človeškega življenja. Tudi to je nujno. Zastaviti se moramo vprašanje, kako pravzaprav ustvariti zagonotajni okvir za področje interneta. Pravzaprav moramo poiskati ravnotežje med eh, pravico oziroma svobodo interneta, ampak istočasno moramo imeti nekakšne meje, kar zadeva pravice posameznika in temeljne svoboščine. Tudi to moramo upoštevati, ko oblikujemo zakonotajni okvir. Jasno moramo tudi reči, da pravzaprav ta pravica do svobode nikoli ni brez meja. Vedno se konča tam, kjer se začnejo pravice druge osebe oziroma drugega posameznika. Zato, ker zadeva točke 6 in 7, mislim, da je to zelo dober primer. Nujno je, da po mojem mnenju potrebujemo že v tej fazi eh, določen nadzor, kar zadeva internet, predvsem, ko imamo opravka s kaznivimi dejanji. Tako da, kar zadeva formulacijo v šesti točki, ni mi najbolj všeč, eh, to moramo še nekoliko prilagoditi. Potem pa v sedmi točki ste zapisali, da moramo pravzaprav upoštevati minimalne standarde, kar zadeva varstvo mladoletnikov. To se mi zdi nekoliko nenavadno. Ker ko govorimo o mladoletnikih, ti minimalni standardi niso dovolj. Potrebujemo bolj celovit pristop in te pravice moramo bolj učinkovito zavarovati. Gospod Jakolino. Najlepša hvala. Samo na kratko. kar zadeva internetno problematiko. Kar nekaj vidikov bi tukaj veljalo izpostaviti. In v veliki meri se strinjam s tem, kar je že povdaril gospod Lambrinidis, ampak nekaj predlogov bi vseeno imel. In sicer nobenega dvoma ni, da je upravljanje interneta tematika, kjer morajo ljudje vedeti, da morajo prevzeti odgovornost. To velja tako za zasebno, kot tudi za javno sfero. V mislih imam tako posameznike, kot tudi skupine. Internet je danes izjemnega pomena. Številni ljudje so ranljivi in tukaj nimamo v mislih samo otroke. Tega se moramo zavedati. To je pomembno vprašanje. Potem igra na srečo. Stavnice, internetne stavnice. Kar nekaj vprašanj je parlament že obravnaval. Potrebujemo večjo raven zaščite za narljive posameznike. To je nujno in tudi to bi bilo dobro upoštevati v vaše mnenje. Hvala, gospod Brons. President. Hvala, predsednik. Internet eh, je pravzaprav tisti, eh, ki je podpiral politične stranke in to je bilo uprit eh, kapitalizmu. Gre za nekaj, kar one povdarjajo. Ali pa ne bi tukaj imeli določene omejitve? Mislim, da uporaba interneta za kaznive zadeve, recimo otroško pornografijo, huiskanje k sovraštvu. Ja, to so pravzaprav kategorije, ki jih moramo nadzorovati in to je popolnoma pravilno. Ampak interneta nikoli ne smemo uporabljati na takšen način, da bi pravzaprav cenzurirali tista mnenja, ki so politična in pravzaprav tukaj sledimo tiranskim in totalitarnim režimom, ne glede na to, da včasih govorijo, da so demokratični režimi. Najlepša hvala. Še kdo? Ja, gospod Tavares. Eh. Ja, samo na hitro bi se rad oglasil. Pravzaprav v veliki meri podpiramo to mnenje. Zdi se nam, eh, da imate dobre poudarke, ko govorite o tem, da moramo vključiti številne deležnike, ko govorimo o upravljanju interneta. Predvsem, ko to velja za ICON kar nekaj zanimivih zamisli ima v zvezi z e-demokracijo. Tukaj ni poročevalca v senci, ampak v njegovem imenu izražam svojo podporo in podal bo konkretne predloge. Kakorkoli že nasplošno podpiramo omenjeno mnenje. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo? Če ne, gospod Lambrinidis, pripravljalec mnenja, izvolite, beseda je vaša. Ja, to je res samo mnenje. In vesel sem, da ste vsi res navdušeni nad to zadevo. Ampak lahko vam povem, da tukaj ne govorimo o splošni filozofiji interneta, ampak da se moramo tukaj ukvarjati predvsem z upravljanjem interneta. Kar pa zadeva določene odstavke, o katerih ste govorili, prav imate, navezujemo se na osnutek poročila odbora ITRE, to je 6 in 7. O tem bi se lahko pogovarjali na dolgo in široko, ampak eh, to ni v naši pristojnosti. Seveda lahko poročilo ITRE spremenimo in določenih zadev sem se že dotaknil. Uporabil sem splošne formulacije, ki jih ponavadi uporabljamo mi. Kar zadeva nadzor, eh, cenzuro in eh, omenjene mehanizme in potem, da bi želeli, da se o upravljanju interneta pogovarjamo v prihodnosti, tako da bi poskrbeli za to, da so ti ukrepi sorazmerni in ustrezni. In to smo vedno znova zagovarjali. Tako da cenim vaše komentarje. Tisti, ki ste se neposredno sklicovali na moje mnenje, veselim se že, da mi boste posredovali predloge sprememb. če želite, da stopite v stik neposredno z mano v prihodnjih dneh ali pa z mojim osebjem, se bom z veseljem pogovoril o teh predlogih sprememb, preden jih boste pisno vložili. Tako da bom lahko rekel, ali jih lahko popolnosti podprem ali ne. Če pa nimate časa, potem jih bom videl v pisni obliki in če bo to možno, jih bom vključil v svoje mnenje. Tako da še enkrat hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Lambrinidis. Hvala vsem ker ste nam pomagali pri tej razpravi, tako da smo lahko izčrpali eh, to točko na dnevnem redu brez težav. Naj vas spomnim še enkrat, rok za vložitev predlogov sprememb je 14. maj do 12. ure, torej v petek. In sedaj je pred nami osma točka. Naj vas še enkrat spomnim, da smo deveto oziroma deseto točko preložili. To je torej zadnja točka, preden se sestanejo koordinatorji. Osma točka zadeva sporozum med Evropsko unijo in Islandijo ter Norveško v uporabi nekaterih določb sklepov sveta 2008 skozi 615 PNZ. in 2008 pošeljnica 616 poševnica PNZ. Gre za to, da naj bi upoštevali osnutke priporočil s tem v zvezi. Zdaj pa bo predstavil poročevalec, to je gospod Busutil. Rad bi pa vas spomnil še na eno zadevo. In sicer 7. aprila smo imeli prvo izmenjavo mnenj v zvezi s tem sporozumom potem so nam povedali, kako se izvaja sklep sveta in sedaj bi vam rad povedal še eno stvar. In sicer, da je rok za vložitev predlogov spremen ravno tako določen 14. maj do 12. ure. Tega sporozuma ne bomo mogli spremeniti, tako da skladno z notranjimi pravili Evropskega parlamenta lahko predloge sprememb posredujete samo, kar zadeva osnutke zakonodajnih rezolucij, samo takrat, eh, če se navezujete na postopkovna pravila. Tako da bo zadevo predstavil gospod Busotil, ki je poročevalec za to zadevo, potem pa boste na vrsti vi. Izvolite, gospod Busotil. Hvala, predsednik. Zelo kratek bom, tako da bomo pridobili na času. Zdi se mi, da je to pravzaprav tehnična zadeva, kjer moramo enostavno reči da ali ne da bomo tako Islandiji kot tudi Norveški omogočili, da se še naprej uporabljajo določene določbe sporazuma, ki že velja na ravni Evropske unije. To se predvsem navezuje na čezmejno sodelovanje, na boj proti terorizmu in boj proti čezmejnemu kriminalu. Ko ste že rekli, smo se že pogovorili o tej zadevi, prva izmenjava mnenja je že potekala. Takrat smo rekli, da je to res pomembno za obe zadevni državi, ampak tudi za nas, ki smo v Evropski uniji. Dobro je, da sodelujemo z obema državama, ko se borimo proti kriminalu in ko se borimo proti terorizmu. Verjetno veste, da sedaj od Lizbonske pogodbe imamo možnost, da odobrimo oziroma damo privolitev temu dosjeju. Tako da samo, če rečemo mi, da lahko omenjen sporazum še naprej velja in eh, zato stopi v veljavo. Tako da priporočam vam, da bi rekli da, da bi ta sporazum potrdili, kar je zelo dober tako za Islandijo, kot tudi Norveško, pa tudi za nas. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Bosutil. Morda komisija ali pa predsedstvo ali pa svet bi se želeli odzvati. Komisija, svet ne. Kdo drug? Bi se kdo želel odzvati, da naj potrdimo ta sporozum, kar priporoča gospod Busotil, če ne, zadev ne bomo zavlačevali in bomo nadaljevali z običajno točko razno.